<coughs> Euh, Gospod minister, eh, včas nam je, da, nas, da vas lahko sprejmemo prvič uradno na odboru za promet. Veseli nas, da lahko sprejmemo belgijsko predsedstvo in naj povem, da polagamo vse svoje upe na, vaš, na vas. No, ne bomo zgubljali časa, vam bom kar dobi besedo. Izvolite. Merci, euh, monsieur président. Hvala, gospod predsednik. Geachte koordinatoren, verslaggevers en leden. Spoštovani predsedujoči, koordinatorji, dame in gospodje. Najprej Se želim toplo zahvaliti za povabilo v vaš odbor. Zelo me veseli, da danes lahko spregovorim o odboru Transkom o transportnih prioritetah belgijskega predsedstva. Namreč prepričani smo o tem, da je konstruktivno sodelovanje odbora Transkom, komisije in sveta nekaj, kar lahko prispeva k uresničevanju naših pobud. Mislim, da smo na pravi poti, da dosežemo napredek glede tem, ki zadevajo mobilnost v Evropski uniji. Imel sem že pripravljalne dvostranske stike z našimi kolegi iz Evropske unije, z sekretarjatom sveta, s komisijo, pa tudi z nekaterimi poslanci v tem odboru. In na podlagi teh stikov sem prišel do zaključka, da je naš program precej ambiciozno zastavljen, saj so prioritete aktualne, pa tudi realistične. Program je sestavljen iz šestih prioritet in tudi iz spremljajočih dogodkov. Tako prioritete kot tudi te spremljevalni dogodki nadaljujejo delo na prioritetah ter so v povezavi s prioritetami komisije. Leta 2010 so že bili doseženi nekateri kompromisi, pri tem imamo v mislih elektronsko obdelavo ladijskih dokumentov, fal v pristaniščih ter tudi, kar zadeva železniške koridorje za tovorni promet tudi kar zadeva preprečevalne ukrepe v primeru letalskih nesreč. In potem je tukaj prilagoditev uredbe 1321 skozi 2004, kjer vidimo, da so se spremenile tudi pristojnosti v okviru Galileja in potem so tukaj še pravice potnikov v prometu na notranjih vodah. Predvsem je pomembno, da poskrbimo za varnost pri vseh oblikah prometa. V mislih imam inovacije, ki predstavljajo pomemben element. To niso samo ključne besede belgijskega programa predsedovanja, to so tudi ključne besede, kar zadeva izzive na področju mobilnosti, ki so pred nami. Zato se že zelo veselimo bele knjige glede prihodnosti prometa. Ta bela knjiga bo vsebovala različne vidike za to, da bi ponudili ustrezne odgovore za izzive, ki so pred nami. Belgija želi konstruktivno delati na tem, da bi bila ta bela knjiga čim prej objavljena in da bi na njeni podlagi delali naprej. Dame in gospodje, zato je pomembno, da opravimo prvo izmenjavo mnen oktobra na zasedanju sveta, zato da bomo lahko decembra to belo knjigo tudi potrdili. Ta bela knjiga mora upoštevati tudi internalizacijo zunanih stroškov, zlasti če imamo v mislih različne oblike prometa. To je razprava, ki jo moramo ponovno opraviti. V mislih imam tudi predelavo direktive o eurovinjetah. Bela knjiga bi tudi tu lahko nedvomno dala svoj prispevek. Ta bela knjiga je zelo pomembna tudi za nadaljni razvoj politike TNT. V času našega predsedovanja bi radi nadaljevali z delom, ki je bilo že opravljeno na področju TNT te v Saragozi. In na tej podlagi želimo delati naprej ter na ta način vzpostaviti integrirano evropsko prometno mrežo. Zato pričakujemo tudi predloge komisije glede predelave prvega železniškega svežnja. Vsekakor moramo v času belgijskega predsedovanja opraviti razpravo na to temo. Prav tako je za nas zelo pomembno spodbujanje varnosti v cestnem prometu. Imamo še akcijski program za to področje, ki ga bo komisija predložila v najkrajšem času. Na sestanku sveta za promet 2. decembra se želimo osredotočiti predvsem na kvantitativne cilje, ki bodo predloženi v tem akcijskem načrtu ti so namreč najbolj primerni za to, da bomo lahko preverili rezultate naših ukrepov in da bomo lahko objektivno primerjali države med seboj, da bomo upravili tako imenovani benchmarking. Zelo pomembne so tudi najboljše prakse, da se bomo učili eden od drugega in da bomo lahko prevzemali najboljše prakse od drugih držav. Skupaj s komisijo in Evropskim parlamentom bomo oktobra organizirali Evropski dan varnosti v cestnem prometu. Razvoj notranjega trga in vse večja mobilnost pomenita, da potrebujemo učinkovit sistem za elektronsko izmenjavo podatkov na področju prekrškov v cestnem prometu. Zauzemati se moramo za trajnostno mobilnost. To pa pomeni tudi, da moramo spodbujati različne oblike prometa, ne samo cestnega. In tu je treba odpraviti vse ovire, ki nam stojijo na poti. To velja zlasti za pomorski promet, velja pa to tudi za priobaljni promet, kjer vemo, da imamo na voljo nekatere pomembne zmogljivosti. Prometna logistika mora biti v prihodnje obravnavana celostno, ne samo ločevati po različnih oblikah prometa. In zato bomo 15. in 16. septembra 2010 organizirali v Antwerpnu neformalni svet. Tu bo šlo za integracijo pomorskega prometa v evropski promet nasploh. Zato je zelo pomembno, da tudi vaš odbor sodeluje z nami. Tudi komisar Sim Kalas in drugi kolegi iz držav članic bodo sodelovali na tem sestanku 15. in 16. septembra v Antwerpnu. Prav tako moramo uresničiti tudi najades. Zato je potrebna ustrezna evalvacija in V Bruslju bomo organizirali tudi konferenco in tudi konferenco v zvezi z notranjimi plovnimi potmi. Kar zadeva EMSO. EMSA je agencija, ki je bila ustanovljena zato, da bi poenostavili ladijski promet, da bi lahko posredovali v primeru nesreč, da bi izvajali preventivo, da bi tudi lahko poskrbeli za to, da bodo država članicah poznali pravila. Pomembna je tudi komunikacijska struktura v okviru SafeCNet. Pristojnosti EMSA so bile z uredbo 1406 skozi 2002 podrobneje opisane. Zatem smo dobili še tretji svežen pomorske varnosti in na teh pravilih in predpisih moramo delati še naprej. Namreč ta tretji svežen je pomemben tudi za EMSO. Sedaj pa kar zadeva letalski oziroma zračni promet. Videli smo, kaj se je zgodilo, ko je izbruhnil vulkan na Islandiji, delno je bil zaprt zračni prostor. To je pomenilo ne samo prekinitev zračnega prometa, ampak smo začeli razmišljati tudi o varnosti v letalskem prometu. Začeli smo razmišljati o pravicah potnikov in tudi o medmodalnosti. Zato je nujno, da ustrezno organiziramo um, vozlišča, da izboljšamo stanje našega enotnega evropskega prostora, pri čemer imam v mislih predvsem tako imenovane fabe in tudi drugo fazo enotnega evropskega neba. V Bružu bo organizirano tudi zasedanje na vrhu, kjer bo govora o SES-2. Tu ne omenim še IKAO skupščino v Montrealu, kjer naj bi sodelovala tudi Evropa. Komisija je napovedala sporočilo, to naj bi bil nekakšen umestni pregled glede evropskega sistema, satelitskega sistema in navigacijskega sistema v okviru programov EGNOS in Galileo. Naj povem, da bomo pravili analizo stroškov, kjer naj bi sodeloval tudi Roland Berger. Upamo, da bomo lahko zaključili letošnje leto z analizo tveganja, z certificiranjem in vrednotenjem sistema in upamo, da bomo potem lahko govorili o večletnem financiranju, tako da bo lahko Galileo ob koncu leta 2013 tudi polno spostavljen. Komisar Antonio Tajani je 24. junija 2010 na zasedanju sveta predstavil akcijski načrt prilagoditev programa Galileo. To je tema, ki mislim, da jo bo moral svet še obravnavati in ves, veselim se že, da bodo lahko države članice in Norveška podpisale sporazum o GNSS. Pomemben je tudi akcijski načrt ITS. Želimo doseči interoperabilnost različnih sistemov, pomembno pa je tudi, da poskrbimo za prilagoditev okvirne direktive ITS, namreč nadaljevanje ITS-a na cestnem prometu bi moralo pripeljati do tega, da bo prišlo do vse večje trajnosti prometa, da bomo imeli vse večjo učinkovitost in večjo varnost. To je bilo na kratko, to je bil pozetek prioritet belgijskega predsedovanja. Najlepša hvala. moment de silence là. Euh, assez impressionné quand même, monsieur le ministre, <laughs> je crois. Mislim, da smo vsi navdušeni. Sedaj bom dal besedo koordinatorjem. Najprej gospod Matijo Groš, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospod minister, predsedojoči svetu. Mislim, da ne pretiravam, če že lahko že zdaj pri prvem branju rečemo, da si je Belgija zastavila zelo ambiciozen program. To kot Belgijec povem ne brez ponosa. Naj povem, da po treh predsedovanjih bo sedaj vsaj odprta razprava o eurovinjeti. Zdi se mi, da je to že samo po sebi dosežek, da je to na programu. Kaj se bo iz tega izcimilo, bomo videli namreč internalizacija stroškov, ne samo v cestnem prometu, ampak nasploh, je po mojem mnenju ena najpomembnejših razprav na, podrič, na področju prometa in mobilnosti za prihodnost. Po eni strani zato, ker je potrebno pravično porazdeliti sredstva med različnimi oblikami prometa, po drugi strani ne kaže podcenjevati tudi tega, da je to pomemben vir prihodkov za države. In tretjič, ampak na to se bom še vrnil, morda je to tudi lahko most do možnih oblik financiranja prometa, ne da bi usiljevali načela earmarkinga. Varnost je pomembna ne samo za nas, ampak tudi za naše državljane. To je za nje zanimiva tema. In upam, da po eni strani varnost v zračnem prometu, kjer nimamo ukrepov regulacije, kjer pa lahko odločamo, kar zadeva kontrolo, kar zadeva letališča, kjer lahko pridemo skratka do pametnih rešitev. Pri zagotavljanju varnosti ne gre za to, da bi recimo neka država ukrepala drugače kot druge. To je zelo zanimivo da nastopamo kot Evropa ali pa celo na mednarodni ravni, bi morali obrati isto pot, ne da bi karkoli usiljevali, po drugi strani pa zlasti kar zadeva, ne vem, tehnične aparature ali pa kar zadeva telesne skenerje. Cestni promet je seveda zelo pomemben promet, več kot 40 tisoč mrtvih, več kot 300 tisoč težko poškodovanih belgijsko predsedstvo svojo pobudo, po mojem mnenju, lahko predvidi tudi večletni program, kajti izkazalo se je, da se splača zastaviti si cilje. Ali so cilji stotstotno zastavljeni, ni tako pomembno. 80-90% je že dober rezultat. Zlasti v cestnem prometu se mi zdi, da je zelo pomembno, da si prizadevamo za večletni program in da zastavimo cilje, ki so pomembni. Danes dopovdan smo gostili špansko predsedstvo, govorili so o varnostnih ukrepih nasploh, kar zadeva enotno evropsko nebo, katere so prednosti tega. Jaz sem takrat dejal, da želim svetu še nekaj vulkanov, ne samo na področju zračnega prometa, pač pa tudi drugot. Namreč videli smo, da so se nekatere odločitve sedaj z vulkanom sprejele veliko hitreje. Enotno nebo prihaja hitreje, upam, da bomo imeli jutri kak finančni vulkan in še kaj več, da bodo države članice končno spoznale, da je na mnogih področjih veliko enostavneje, če imamo enotno zakonodajo, ne pa 27 različnih zakonodaj. In tu so železnice dober primer. Jutri in torej jutri lahko sprejmemo izvrstne predpise, ampak če bomo imeli 27 različnih norm, potem pa še 10 tisoč različnih predpisov posameznih držav članic, potem ni regulacije, ki bi karkoli izboljšala. Potrebujemo več denarja za infrastrukturo in sem sodi ustrezen sklad, medsebojno priznavanje infrastrukture, pa tudi tehnike in upam, da bomo v okviru Rikarja vzeli dovolj časa, kajti živimo v času, kjer je to pravzaprav absurd. Vidimo nekatere železnice, živijo še v srednjem veku in mi z njimi, ko vidimo, eh, kakšni standardi veljajo. Kot rečeno, želimo si opraviti to razpravo z belgijskim predsedstvom. Ne vem, z katerih eh, obskurnih razlogov je komisija zavlačevala s to razpravo, namreč mi si želimo, da bi se čim prej pogovarjali o rikarju. Dejali ste, da želite v času svojega predsedovanja praviti razpravo o beli knjigi. Veseli bi bili, če bi bela knjiga za obdobje 2010-2020 ne bila dana v razpravo še let 2011 to ne bi bilo dobro. To sicer sedaj ni neposreden izziv za predsedstvo, pač pa za komisijo predsedstvo, pa to nedvomno lahko pomaga. Na področju pomorskega prometa ste se dotaknili različnih vidikov. Zelo pomembna je tudi učinkovitost. Somodalnost jutrišnjega dne bo potekala po načelu učinkovitosti. In kompatibilnost različnih oblik bo določala somodalnost, torej ne samo tekmovanje, pač pa tudi sodelovanje različnih oblik prometa lahko prispeva k učinkovitosti. Vidim, da se kolega Kramer strinja z menoj. Ne na zadnje mednarodni sporazumi, ti bodo zelo pomembni. Sam menim, da je naša ocena sporazuma z ZDA previsoka. V času vašega predsedovanja mislim, da bomo morali priti do nekega zaključka in upam, da bo vaše predsedstvo lahko postavilo nove povdarke. Pri SWIFT-u smo že pokazali, da ko jasno govorimo vsi skupaj, to razumejo tudi američani. To velja pri tem sporazumu in tudi pri prihodnih sporazumih to ne bo nezanimivo. Še zadnja pripomba. Belgija bo po Kopenhavnu pripravljala Cancun in upam, da bo dejansko promet lahko na podlagi učinkovitosti igral pomembno ulogo, večjo kot nekateri mislijo. Nekateri mislijo, da je promet nujno zlo, ampak dejstvo je, da več kot 10 milijonov ljudi dela na področju prometa. Promet pomeni torej gospodarstvo, igra vlogo tudi pri okolju in zato lahko pomembno prispevamo k temu, da se zmanjšajo učinki CO2. In v tem duhu vam želim veliko sreče, parlament je na vaši strani in upam, da boste dejansko dosegli po dobri belgijski tradiciji rezultate, ki ne bodo sorazmerni samo z velikostjo določene države. Hvala lepa. Hvala. Matijo, Said, izvolite. Ja, dankjewel, eh, meneer de voorzitter. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod minister, moram reči, da je vaš program zelo ambiciozno zastavljen, ampak to potrebujemo. Prometni sektor je pred pomembnimi izzivi, zlasti kar zadeva zgoščenost prometa, varnost, podnebne spremembe. To je pa tudi pomemben gospodarski sektor, ki zaposluje ogromno število ljudi. Ne na zadnje smo vsi evropejci in evropejci smo vsi tesno povezani z politiko mobilnosti, zato potrebujemo bolj integriran in trajnosten sistem. V tej povezavi je zelo pomembno, da komisija čim prej predloži belo knjigo. Ne do konca leta 2010 oziroma začetka 2011. Ne, ta razprava je veliko preveč pomembna. Ta bela knjiga mora opisovati pravzaprav našo misijo, določati glavne cilje, vsebovati ukrepe, ki jih je treba opraviti v prihodnih letih. Tudi svet lahko prispeva k temu. Prav tako pa tudi Evropski parlament. Za doseganje teh ciljev potrebujemo mnoge rešitve. Seveda so lahko cenovni mehanizmi zelo pomembna rešitev in zaradi tega se nam zdi, da je eurovinjeta še zlasti pomemben instrument. Zavzeli ste se za to, da bi pripravili stališče Evropskega sveta. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Države članice bi lahko tudi zunanje stroške internalizirale, kot recimo nesnaževanje zraka. To je recimo stvar, ki bi jo lahko upoštevali in to bi privedlo do tega, da se sektor prometa ne bo ukvarjal samo z dobičkom, pač pa tudi stroški. To je zelo pomembno v času, ko vidimo, da so proračuni pod visokimi pritiski in na ta način bi dobili tudi več denarja, ki ga lahko potem ponovno vložimo v prometni sistem. Upam, da bo belgijsko predsedstvo lahko kaj doseglo. To bi vsekakor bila manjša revolucija. In še moja zadnja pripomba. Tukaj gre za izgradnjo čez evropskih mrež. Srečali smo se v Zaragozi, imeli zanimive razprave. Zaključek vsega tega je bil, da rezultati, ki jih imamo danes pred seboj, še ne zadoščajo. Eden od problemov je nedvomno tudi financiranje teh prometnih omrežij. Da bi lahko te mreže zgradili in zdrževali, potrebujemo ustvarjalne finančne mehanizme, kajti sicer bo vse skupaj ostala samo črka na papirju in se ne bo izvajala v praksi. To seveda velja tudi za železniški promet. Ti mehanizmi financiranja so zato pomembni ne samo za TNT, pač pa za celotno prometno politiko. Zato se mi zdi, da je pred nami še zlasti velik izziv. Potrebujemo boljšo strategijo za železnice, ne samo TNT. Pomembno je tudi, da se tehnično poenotimo v zvezi z integracijo in interoperabilnostjo, ki jo je treba izboljšati, zato da bo vlak iz ene države brez težav lahko vozil v drugi državi. Potrebujemo pa tudi še druge pobude. Potrebujemo recimo bolj uporabniku prijazen sistem, ki bo omogočil, da kupujejo potniki eh, vozovnice za celotno Evropo in tako dalje. Kar zadeva cestni promet, pričakujemo nov akcijski načrt za obdobje 2010-2020, to naj bi predložila komisija, potem pa morajo slediti konkretna dejanja. V mislih imam predloge, recimo v zvezi z kaznimi za prekrške, ki se posredujejo druge države. S tem smo se v parlamentu veliko ukvarjali. Sedaj pa še zračni promet. Tukaj je več pomembnih tem. Omenil pa bi eno, kjer se ne strinjamo s svetom in sicer gre za financiranje varnostnih ukrepov na področju civilnega letalstva. Tej razpravi se ne moremo izogniti. Mi v Evropskem parlamentu želimo čim višjo stopnjo harmonizacije in prepričani smo, da države, ki sprejemajo dodatne ukrepe, morajo za nje tudi plačati. Vem, da svet v tem vidi težavo, vendar bi tudi na tem področju morali doseči večjo transparentnost. Zračni prostor moramo bolje obvladovati. Čim prej moramo začeti uvajati bloke FAB. To smo se naučili iz časa izbruha vulkana, biti moramo čim hitrejši. 20 milijonov evrov je bilo danih na voljo za izvedbo nekaterih ukrepov, zato da bi lahko razvili te bloke. Torej 20 milijonov in sem sodi tudi Belgija. Belgija je članica Evropske unije in zato upam, da bo Belgija to odigrala vodilno ulogo za to, da bo tudi tukaj dosežen napredek. Sedaj pa še pomorska politika neformalni svet se bo s tem ukvarjal v Antwerpnu, nestrpno že pričakujemo rezultate. Zelo zanimivo bo, kako bo organiziran promet iz pristanič v zaledje. Potem medmodalni promet, kako je to možno bolje organizirati in tudi bolj stroškovno učinkovito. Ob zaključku pa še pravice potnikov. Špansko predsedstvo je sprejelo ukrepe, ki gredo v pravo smer. Podpisani so bili sporazumi, šlo je za pravice potnikov na ladjah, po morju, pa tudi na notranjih plovnih poteh. Sedaj se moramo ukvarjati še s pravicami potnikov v avtobusnem prometu. Tudi tu se mi zdi, da lahko dosežemo napredek in da bomo tudi za te potnike lahko dosegli ustrezne pravice, tako da da bomo v vseh oblikah prometa spoštovali pravice potnikov. Mislim, da moramo opraviti presojo pravic potnikov v letalskem prometu, ker so tukaj še nekatere luknje, ki jih je treba popraviti. Ob zaključku vidim, da je pred nami veliko dela, naša politična skupina vas bo podpirala, zato ostanite še naprej ambiciozni. Hvala lepa. Merci, eh, Hvala, Said. Gospa Majsner. Hvala lepa za vaše uvodne besede. Mislim, da boste slišali podobno od vseh nas. Mislim, da je zelo dobro, da ste se znova lotili eurovinete. Včasih politik potrebujemo pogum, sicer nam ne uspe. V prejšnji državi tega poguma nista imeli. In pomembno je, da se lotimo tega vročega kostanja. Morda pa bo tudi razprava pri nas nekoliko turbulentna. Se pa strinjam z drugimi. Imeli smo ravno kar poročilo grošo prihodnosti prometa in nujno potrebujemo tudi razpravo o beli knjigi. Ne moramo dolgo čakati in moramo reči, da je sedaj pravi čas po poročilu groš. In doseči moramo napredek in čim prej dobiti belo knjigo. To je nujno potrebno za prihodnost prometa. Všeč mi je bilo, da ste govorili tudi že o spremembi skupnega trga, da želite to spodbuditi tudi na področju prometa. To nujno potrebujemo. Kot veste, še ni med operabilnosti. Na papirju je sicer že veliko zapisano, vendar pa v praksi se to še ne izvaja. Če bi nam uspelo doseči napredek, bi me to zelo veselilo. Kar se TNT tiče in načrtovanja na tem področju, smo že imeli Saragoso, tem je bilo govora, sedaj pa gre za to, da od besed prejdemo k dejanjem. Da bomo seveda si začrtali tudi prednostne naloge, pri projektih je to težavno, to je kočljiva zadeva, vendar pa tudi pri čezmejnih projektih moramo napredovati in tudi kar se financiranja tiče. Najkasneje od vulkanskega oblaka se ukvarjamo tudi s celovitim rezervacijskim sistemom. Sedaj imamo tudi sredstva za to na železniškem področju in mislim, da bi bilo dobro za državljane, če bi tukaj tudi dosegli napredek. Potem pa še, kar se pretoka prometa tiče, potrebujemo medmodalna vozlišča. Saj veste, kaj mislim s tem. To je nujno potrebno in sedaj prehajam že na celinske plovne poti. Zelo me je veselilo, da ste omenili tudi priobalno plovbo in celinske plovne poti, da jih želite razvijati. Res je, da še obstajajo okoljske težave v pomorstvu, vendar pa mislim, da moramo to razrešiti. Imamo še proste kapacitete in gotovo je to bolj okolju prijazno kot še več prometa na cestah. In zato se mi zdi ta tema zelo pomembna dejali ste, da boste imeli tudi zasedanje v Antwerpno in da boste podprli evropski promet še v večji meri. To se mi zdi zelo dobra zamisel. In seveda, Belgija in Antwerpen spadata skupaj in o tem bo Dirk Sterk še več povedal, gotovo, moj kolega. Ja, klar. <laughs> Ich war noch gar nicht da, das kommt dann noch. Entsprechend passt ja auch in die Reihe. In to je tudi v okviru prireditev o carinskih plavnih poteh. Safety net, to je ključna tema. Veliko je onesneževanja na morju, nesreče tankerjev in vprašanje je, koliko bo lahko že vaše predsedstvo se odzvalo na to, kar se je zgodilo v zalivu, v Mehiškem zalivu. Vem, da je pri nas to nekoliko drugače kar se iskanja nafte tiče, vendar pa tudi tukaj, prav tako kot vulkanski pepel, moramo ugotoviti, ali imamo preventivne načrte in kako se lahko takšne nesreče izognemo. Naftna katastrofa v evropskih vodah je nekaj, česar si ne želimo in proti temu se moramo boriti, kjer se le da. Pravice potnikov. Sodeloval sem v trialogu za pravice potnikov v avtobusnem prometu in ni nam uspelo. Upam pa, da nam bo pod vašim predsedovanjem uspelo nadaljevati s tem delom, kajti ni sprejemljivo, če bi imeli pravice potnikov posod drugot, ne pa v avtobusnem prometu. Zato upam, da vam bo pod vašim predsedovanjem uspelo v usklajevalnem postopku doseči dogovor. Dogovor, ki bo dober tudi za državljane. vulkanski oblak, o tem ste govorili, da potrebujemo enotno evropsko nebo, boljše železniške povezave, o vsem tem je bilo govora. V Bružu bomo imeli tudi vrh, zanima pa me, ali bomo imeli, že imamo točen datum, da se lahko bolje pripravimo na to. In na zadnje, kar se tehnoloških inovacij tiče, ste govorili o Galileju. Tudi to se mi je zdelo zelo dobro da bi naj pripravili stroškovne analize in da bi potem to začeli do konca leta 2013, ne pod vašim predsedovanjem, vendar pa želite, da bi imeli večletni finančni okvir že na voljo. To bi bilo zelo dobro, kajti vsi čakamo na začetek tega sistema, tudi pri nas. In potem še tehnologija ITS, inteligentni prometni sistemi. Tu je še veliko potencijala, ki ga je možno še razviti. To bo izboljšalo prometno varnost, pa tudi večjo okoljoprijaznost. Tako da je to področje, ki ga marsikdo še podcenjuje. ZITES je možno v prihodnje razviti še veliko, kar bo pomagalo pri varnosti in pri varovanju okolja. Veseli me, da bomo, upam, vse to tudi obdelali v času vašega predsedstva. Hvala lepa. Hvala, gospa Meissner. Gospod Vandalen. Ja, minister, ja. Hvala lepa. Gospod minister. Dobro, čujem, prišlo je do napake. Ja Hvala lepa za predstavitev. Spoznali smo se že v Saragosi. Dejali ste, gre za, da gre za trajnostno prihodnost. In potem ste dodali, da ta pridevnik trajnosti ni samo lep pridevnik, ki ga veliko uporabljamo, da ga moramo napolniti tudi z vsebino. To želim izredno podpreti. In tudi bela knjiga sama po sebi, če jo bomo hitro podprli, upam, da bo uspešna, realnost pa je nekoliko drugačna. Govorili ste o eurovineti, zadovoljen sem, da ste to zajeli v program zelo dolgo že čakamo na to, dve predsedstvi to niste niti omenili, čeprav smo že pred letom o tem govorili in sklepali tukaj. Šele decembra želite to predložiti ali računate na to, da vam ne bo spelo doseči dogovora in da bo se potrebno pogajati časa naslednjih predsedstv. Torej, leto še čakamo, decembra pa boste iskali kompromis, tukaj bi rad poznal več podrobnosti. Internalizacija zunanjih stroškov, tudi to ste omenili v Saragosi, tukaj tudi to je ključna točka. In potem se bo merila resničnost vaših besed. Če govorimo, da je varovanje okolja predrago, to seveda ni dobro. In vprašanje je, ali boste ta, to nepošteno konkurenco želeli odstraniti, da bodo okolju prijazne oblike prometa imele prednost ali pa boste še vedno ostali pri tem, kot smo, da bomo podpirali oblike prometa, ki niso okolju prijazne. Železniški promet je veliko bolj okolju prijazen. Imamo prostovoljne cestnine na cestah. Veste, kako težko je za evro vinjete, to velja za tovornjake od 12 ton. To se mora spremeniti, sicer železniški promet ne bo imel možnosti in premajavi zračnim prometom plačujejo davko plačevalci vsako leto 30 milijard evrov, da bi lahko potem letalski promet povezoval po nizkih cenah prestolnice v Evropi če si ogledamo stroške, moramo videti, da je 30 milijard vsako leto nekaj, če se ne moremo sprejeti. To bi si želel za železnice, pa tega ne dobimo. In potem tudi pošteno financiranje EU. Izdelali smo analizo, da je sofinanciranje EU na področju prometa 60 odstotno za cestni promet, 40 odstotno za železnice in 9 odstotno za kolesarstvo. V prvem svežnju O železniškem prometu smo dejali, da bi naj vsaj 60 odstotkov namenili železniškemu prometu. To je takrat baro podpiral, svet pa blokiral moje konkretno vprašanje. Se zauzemate za to, da bi imeli te omejitve? Ne more biti tako, da bi želeli znižati za 20 odstotkov emisije do 2020. Namenimo pa 60-70 odstotkov sredstev za področja, ki jih ne želimo podpirati. To bi me zelo zanimalo. Govorili ste o prometni varnosti. To je zelo pomembno. Pred letom dvema smo se v parlamentu tudi pogovarjali o tem. Govorili smo o tehničnih inovacijah. Kdo bo pridobil, bom sedaj pustil ob strani. Vemo pa, da je vsaka druga nesreča v EU povzročena zaradi alkohola in prehitre vožnje. Se boste lotili tega? To je seveda kočljivo vprašanje, vendar pa vemo, 40 tisoč mrtvih vsako leto v EU in katastrofa cunami, katastrofa stoletja, je nekaj, kar ne privede do toliko žrtev. Mi pa imamo to vsako leto na cestah. Torej, kot Nemec rad rečem, da je noro, da mi edini nimamo omejitve hitrosti na avtocestah. In tudi v parlamentu nam ne uspe imeti doseči skupne omejitve na evropski ravni na avtocestah. Tako močni žal še nismo. Tudi Afganistan ne, pravi kolega. Da, seveda, to je ključna beseda. Kaj imata Afganistan in Nemčija skupeno? skupnega? To sta edini državi, ki sta brez omejitev na avtocestah. Vendar pa seveda Afganistan nima avtocest. Ta poziv bom sprejel in potem bomo na koncu dosegli večino za omejitev hitrosti na evropskih avtocestah, pa naj si bo 120 ali 130 km na uro tega to ni odvisno. Torej, 26 držav to ima, zakaj Nemci tega ne bi mogli imeti? Tega res ne razumem. Še pomorske plovne poti. Vemo, da je radijski promet lahko okolju prijazen, če bomo tudi znižali emisije in če bomo dobro nadaljevali z našim delom. Veliko je prometa na evropskih vodnih poteh, oziroma tega je 8 odstotkov, vendar pa sredstva 80 odstotno namenjamo drugim rekam, naprimer ne tistim najbolj prometnim. Elbi, naprimer, namenjamo, čeprav je veliko dni v letu, ko tam ni možno pluti. To moramo natančno raziskati da bi naj križarke plule od Severnega morja do Črnega morja, pa seveda to moramo spremeniti. To ni okolju prijazno. Tukaj moramo resnično paziti na to, da imajo celinske plovne poti prednosti, pa tudi slabosti. Nimamo tako razvite infrastrukture kot železnice in ceste. Investicije pa morajo biti ciljne in tukaj bi rad vedel, ali se boste držali starih projektov ali pa boste uresničili to, kar je resnično pomembno, torej doseči napredek na celinskih plovnih poteh. In potem imam raje dve manjši radi kot eno veliko in te bi izgradili šele čez 30 let, na primer. Še nekaj. Postopke kršitve proti 22 državam, ker ne izvajajo svežnja o železniškem prometu. Prenova je sedaj preložena država, ki mi je zelo poznana, je to blokirala. Moje vprašanje je, ali se boste kot predsedujoči svetu zavzeli za to, da bi nadaljevali s postopki kršitve, kajti ne živimo kar v poljubni eh, državi, živimo v skupnosti EU, ki temelji na pravo. In moramo nadaljevati s temi postopki. Še zadnja točka. Hrup. Zelo pomembno je, da imamo evropska pravila o znižanju hrupa, da pa to se lahko podpira le pri infrastrukturi. Precedenčni primer smo že imeli. Se boste zauzeli za to, da bi to dosegli tudi na drugih področjih. Šestmetrski protihrupni zid je veliko dražji, kot če bi investiral v zavore vagonov, da bi bili ti bolj tihi. In tako bi železniški promet, ki je okolju prijazen, bil še tiši in to bi bilo za vse dobro. Hvala lepa. Hvala, gospod Kramer. Sedaj pa gospod Vandalen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Iskrene čestitke za vaš program, ki ste ga predstavili. To je glasba za moje všese. Če boste vse tudi izvedli, bo to fantastično. Mislim naprimer na funkcionalne bloke zračnega prometa, FAP. To moramo izvesti. To bo potem vse veliko bolj enostavno. Potem pa Eurovinita. Izvrstno je, da je to spet na dnevnem redu s kolegico Meissner. bi rad dejal, da govorimo o vsebini eurovinete. In sedaj vam bom zastavil konkretno vprašanje. Kaj boste storili, ko bo eurovinete na dnevnem redu, kako bo sistem v posameznih državah članicah? Imamo letne vinete, potem tudi druge različne vrste vinjet, imamo cestnine. Kako boste to obravnavali v prihodnje? Morda bi lahko vse te različne sisteme ukinili, saj morajo naprimer vozniki tovrnjako imeti zelo različno število, zelo veliko vinjet in sistemov, da se lahko pripeljajo čez EU. Celinski pravni promet je pomemben. To me je pomirilo, ko ste to dejali. Na neformalnem vrhu v Antwerpnu pa prosim spremite tudi gospoda Kramerja. Misli samo na železniški promet. Več kot 60 odstotkov prometa pa se opravlja tudi na manjših ladjah. Vzamite ga v Antwerpen, bo videl, kako izgleda ladijski promet in ko boste tam. Prosim, razmislite tudi o programu Marko Polo. Želimo spodbujati celinske plovne poti, zato imamo Marko Polo, vendar pa sistem ne deluje. Preveč zapletenja, preveč birokratskih predpisov. In vse je tako zapleteno. Če želimo to izboljšati, potem moramo poenostaviti tudi Marka Pola, ga narediti bolj potrošniku prijaznega. Zato vas prosim, gospod minister, da si ogledate tudi podpornega sistema za Marko Polo. Ta mora biti poenostavljen. Še ena točka in sicer cestni promet. Imeli smo zelo dobro poročilo kolega, o harmonizaciji različnih kazni v cestnem prometu. In tukaj imamo zelo različne ukrepe v Latviji. Se plača naprimer 580 evrov za določen prekršek, v Franciji 30 tisoč evrov in celo grozi zaporna kazen. Tako pač ne gre. To je smešno. Ne sme biti tako, da bi imeli v Evropi tako velike razlike, kar se tiče cestnega prometa in gospod minister, resnično nastrpno čakam, ali se boste ukvarjali s temi temami. Želim vam veliko uspeha. Nekaj kolegov morate še podočiti, vendar pa kar se celinskih plovnih poti, mislim, da bo belgijsko predsedstvo doseglo dober rezultat. Hvala. Vidim, da so številne vprašanja, ki si jih delite. Sedaj je predlagan, da bi dali priložnost za odgovore, na to pa bomo dali znova priložnost za vprašanja. Vendar sveda upoštevajte, da smo omejeni s časom. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, najprej bom skušal združiti eh, odgovor na vprašanja v več svežnjev v skladu s šestimi prioritetami, ki sem jih navedel vodoma. Najprej bi spregovoril o naši ambiciji, da bi govorili o beli knjigi čim prej. Dobro veste, da komisija želi začeti razpravo na decembrskem svetu. To je morda malce pozno, saj je v našem interesu, da bi lahko v obdobju predsedovanja svetu imeli ne le razpravo med člani sveta, temveč da bi tudi imeli razpravo s komisijo, zato da bi videli, katere spremembe je treba izvesti. Zato, da lahko torej imamo najprej neko prvo izmenjavo mnen, potem pa še ocenimo spremembe, ki jih na osnovi tega prinesemo. Opgestartes med uh, eh, de voorbereiding. Torej, potrebno je začeti z delom, to smo že storili in pripravili smo bilo knjigo. Če to upoštevamo, mislim, da bi bilo možno pričakovati, da bi oktobra, čeprav bo to delovni dokument, da bi bilo gotovo možno imeti prvo izmenjavo mnen že oktobra in potem sprejeti odločitev decembra. ne zato, ker bi to storili, želeli storiti pod belgijskim predsedovanjem, ne zato, ker je vsebina, ker je temeljna ideja tega zelo pomembna in to je nekaj, kar želimo v naslednjih letih doseči na področju mobilnosti. Zato moramo jasno opredeliti cilje, jasno moramo vedeti, kaj si želimo doseči v naslednjih letih. to bo nekakšna ustava vseh nadaljnih pobud. Zapisano bo vse, kar je pomembno za trajnostni razvoj, za promet. Imeli bomo opisan pristop, vse to mora biti v tej beli knjigi. Prav tako menim, da morda bi zveniral nekoliko smešno, če bi govorili o beli knjigi in kako pomembna da je ta za prometno politiko, potem pa bi po nekaj letih, ki smo jih že preživeli v 21. stoletju, še vedno bili v položaju, kot te bele knjige ne bi imeli. Tako da je to resnično potrebno pripraviti. Druga tema, eurovinjeta. Nekateri izmed vas ste upozorili na to temo. Iskren bom. Za me je bilo zelo težavno spregovoriti o tej temi. Resnično sem se moral prisiliti, da sem zbral pogum spregovoriti o tem. Ne samo zaradi sveta, imamo zelo različna mnenja na to temo in to zaradi različnih držav. Vendar pa tudi tukaj v parlamentu bomo imeli razlike, ne samo v svetu. Kajti eurovineta je tema, kjer moramo upoštevati preteklost. Toliko je različnih nacionalnih programov, tradicij, da bo zelo težko na evropski ravni vzpostaviti enoten sistem. Pa vseeno sem dovolj ambiciozen. Vse predlog, predlog bi radi podali. En od kolegov meni, gospod Kramer, mislim, da je tega mnenja, da nismo dovolj hitri, da moramo podati predlog. Dobro. Vendar pa, če bomo prehitri, bomo imeli kasneje težave. Zato bi vam rad dejal, da bi morali imeti možnost o tem govoriti vsaj decembra. Upam, da bo to možno in sicer na podlagi naslednjih premislekov. Delovne skupine, ki morajo obravnavati te vidike, so bile šele vzpostavljene. To so zelo kočljive teme. Nadalje. Če bomo morda to zaključili oktobra, vendar pa tu si ne delamo tvar, potem se bomo o tem pogovarjali na neformalni ravni. Za eurovinjeto pa je predvsem pomembno to, da imamo zelo veliko različnih alternativ, predvsem z perifernih držav velike razlike so med temi državami in bolj osrednjimi državami v EU. V nekaterih perifernih državah že imajo nacionalne sisteme in tem se ne bodo prav radi odrekli. Ne želijo si, da bi to spremenili v skupni evropski sistem. Zato bo naša izbira zelo težavna. Ne želim že sedaj govoriti o odločitvah delovnih skupin, vendar pa zato mislimo, da kar se eurovinjete tiče, moramo razlikovati. Razlikovati med po eni strani naprimer onesnaževanje, hrup, na drugi strani pa uporabo infrastrukture. to je seveda kočljiva tema. In na koncu se bomo ukvarjali tudi s temo, kako, kako se izogniti zastojem. Vse to moramo obravnavati skupaj, vemo pa, da ne bo vedno enostavno obravnavati te teme skupno. To bo vodilo do tega, da bodo nekatere države se bolj občutljivo odzvale na to. in naš pristop ima tudi nekatere prednosti in nekateri koordinatori so opozorili na to. Točka financiranja in kako bomo uporabili sredstva, to moramo obravnavati različno. Po eni strani torej se ukvarjamo z infrastrukturo in z vprašanji zastojev, po drugi strani pa okoljevarstvo in hrup. In če tako razlikujemo, potem ima to prednosti, potem bo bolj enostavno najti rešitev. To bo predvsem pomembno za razprave s finančnimi ministri. Na ta način mislim, da je bolj verjetno, da bodo tudi drugi ministri sprejeli tak pristop namenjanje sredstev je tu prav posebnega pomena. Nekateri ste dejali, da imamo tudi prednosti, finančne prednosti, vendar pa videti je treba težave takšne, kot so. In dobro bi bilo zbrati sredstva, ki jih že imamo, Seveda pa je potrebno različno vrednotiti tudi različne vidike. Torej, potrebno je razlikovati in to mora voditi do dejstva, da bodo stroški za potrošnike nižji kot prej, saj da ne bodo višji. Še prav posebno glede na finančne težave držav. Ne želim si, da bi države izkoristile te razmere, zato da bi zahtevali dodatna sredstva ali da bi izviševali pristojbine. Ne želim si, da bi potem skušali tako izmosti državljane in si zagotoviti več sredstev. Glede časovnega razporeda, o tem bom še govoril, sedaj pa, kar se varnosti tiče. in naj spregovorim tudi o memorandumu, ki bo kmalo izdan. Opisali bomo naše cilje. Gospe in gospodje, veste, da smo v zadnjih desetih letih v načrtu si zadali cilj znižati emisije za 50 odstotkov. Če si ogledamo številke leta 2009, potem lahko ugotovimo, da je nekaterim državam to uspelo. V preteklosti smo imeli tudi zelo slabe statistične podatke. Konec koncev pa imamo sedaj izboljšane podatke. Znižali smo emisije za 36 odstotkov in ko, če bomo izboljšali morda še te statistične podatke, bomo morda ugotovili, da smo emisije znižali za 40 odstotkov. Pomembno je, da bi skušali doseči znižanje za 50 odstotkov. To je res, vendar pa pomembno je imeti politično voljo. Če smo do leta 2010 dosegli 40 odstotkov, pravzaprav ni tako pomembno, katere številke smo imeli prej. 50 odstotkov je potrebno doseči. Pomembno je, da bi zniževali število žrtev prometnih nesreč in število prometnih nesreč samih, se popravlja govornik. In pri tem ne smemo poštevati samo statistike, primerjave med različnimi državami, in sedaj bi se rad zavzel za to, da bi bil tudi ta četrti program pomemben. Kaj ti, še prav posebno najbolj ranljive skupine, potnikov moramo upoštevati. Tudi kolesarje in druge osebe. Ne smemo misliti samo na voznike osebnih avtomobilov. Pomembno je, da imamo več nadzora, naprimer, kar se nadzora nad alkoholom tiče v cestnem prometu, to je pomembno, vendar pa želimo paziti tudi na to, ko se lotevamo težav, da bodo žrtve tudi bolj upoštevane. In potrebno je upoštevati predvsem bolj šibke skupine prebivalstva in v ta namen je potrebno sprejeti tudi ukrepe. To mora biti tako zapisano tudi v beli knjigi. Potem pa še čez mejne kazni. Zadeve so takšne, kot pač danes so vse poskušamo reševati na nacionalni ravni. Še prav posebno v čezmejnih, omejnih področjih obstajajo težave. In tu moramo zagotoviti dobro sodelovanje. Naprimer, tukaj mislim tudi na kontrole. In v preteklosti smo se preveč zanašali na dobro dvostransko sodelovanje policijskih enot na mejnih območjih. Nismo imeli dovolj evropskih pristopov, nismo imeli evropskih avtomatizmov na tem področju. Vedno bomo imeli težave na področju pravosodja. Za nas pa je pomembna prometna politika. Pomembno je uresničiti učinkovit nadzor v državah, kjer je veliko tranzitnega prometa, kjer je veliko tujih avtomobilov, v teh državah bo ta tema obravnavana zelo čustveno. Enostavno zato, ker ni učinkovitega sistema, nimamo dovolj nadzora pri zbiranju glob. zato države ne smejo več drovati samo dvostransko. Imeti moramo evropsko omrežje z izmenjavo, avtomatsko izmenjavo informacij. Belgijska policija bi morala biti sposobna kaznovati tudi nekoga, ki prihaja z Polske in ki je s polskim avtomobilom na poti v Belgiji. Morda bi lahko tudi polska policija popirala te kazni. O tem se moramo še pogovarjati. O teh točkah se morajo pogovarjati še notranji ministri. To so najpomembnejše točke. Potrebno pa je prepoznati te težave, da bomo lahko potem sprejeli tudi ukrepe. To pravim vsakokrat. Ko se lotevamo te težave in tisti, ki že dolgo spremljajo to temo, vedo, da se o tem že pogovarjamo, na kateri pravni podlagi bi naj to storili. Ampak Deng Xiaoping je nekoč dejal, da mu je vse en, ali je mačka bela ali črna. Pomembno je, da jo lahko ulovim. Ne glede na pravno podlago, pomembno je, da je nadzor učinkovit in da so tisti, ki kršijo pravila v prometu, kaznovani kako, je ja, vseeno. O tem se lahko pogovarjamo tudi kasneje. Pomembno je tudi, da ugotovimo, da moramo upoštevati različne vidike mobilnosti. Mobilnost je pomembna tudi, za države, kjer celinske plovno poti dobro delujejo. Je pa seveda težko odločitev, kako to imenovati. Jaz bi to imenoval somodalnost. Na področju te somodalnosti moramo biti bolj okolju prijazni, pa seveda tudi gospodarni in zato moramo celinske plovne poti bolje izkoriščati. Imeti moramo tudi boljše prepletanje, povezave med pristanišči, morskimi pristanišči in celinskimi plovnimi potmi. To mora biti uravnoteženo, imeti moramo dobre povezave med eh, celinskimi plovnimi potmi, med železniškim omrežjem in pomorskimi plovnimi potmi in seveda tudi cestnim prometom. Vse skupaj je potrebno bolje organizirati, zato so potrebni ukrepi ne samo tehničnega značaja, temveč tudi upravno tehničnega. In za konec bi rad spregovoril še o zračnem prometu. Potrebno je sprejeti potrebne ukrepe, da bi dosegli enotnost zračnega prostora. Tako bo vse bolj enostavno, kar se civilnega in vojaškega zračnega prometa tiče, če bosta bolje sodelovala, bo to dobro tudi za določanje hmm, različnih poti letov. In tudi na področju kerozina moramo doseči hiter dogovor. Sedaj pa še konkretne točke. Če upoštevamo zunanje stroške internalizacije zunanih stroškov, gospod Groš je opozoril, kako pomembno je, da različne oblike prometa obravnavamo na enak način resnično je pomembno, da pri teh zonanih stroških postopamo tako, da bomo imeli enake pogoje za vse, ker bodo vse oblike prometa enako vredne. Danes to še ni tako. Od samega začetka to ne bo enostavno, ne moremo kar takoj doseči zadovoljujočega odgovora, vendar pa vsaj potrudimo se lahko kaj doseči. Seveda sredstva prihajajo iz držav članic, gospod Groš, to je jasno, vendar pa vprašanje financiranja je pomembno. In resnično sem dobro razumel, na kaj se navezujete. V povezavi s projekti TNT, s čezmejnimi projekti, imamo državo, da so sicer v nacionalnih programih, pa da jih ne upoštevajo dovolj. Zato je pomembno, da je EU bolj udeležena pri tem. To bi vodilo do dejstva, da bi hitreje našli poti financiranja. Zato morata svet in komisija sodelovati. Upam pa, da bo parlament tudi dal svoje soglase. Iskati moramo finančna sredstva in pri iskanju leteh je pomembno, da izvajamo skupne evropske premisleke, ko prihaja do vrzeli. In premisliti je potrebno tudi o tem, kaj smo dosegli na nacionalni ravni. Imamo tudi nacionalno politiko za izboljšavo nacionalne infrastrukture in potrebno je najti ravnoteže in zato je namenskost sredstev zelo pomembna. Rezultat pa ni črno-bel. Potrebujemo odtenke. Na koncu bomo dobili nekaj sivega, verjetno. In na podlagi prednostnih nalog, ki so določene, bomo gotovo imeli dovolj manevrskega prostora za to, da bi našli vire financiranja. Varnost, naprimer tudi na letališčih. Trenutno iščemo globalen evropski pristop. Različne države so prevzele vodilno vlogo. Upam, da bomo kmalo imeli skupno stališče in resnično upam, da se bo to zgodilo še v naslednjih šestih oziroma štirih mesecih, ki nam bodo ostali. Upam, da bomo v teh štirih mesecih lahko podali predlog varnost v cestnem prometu. Povedal sem že nekaj o programih varnosti. Osebno sem prepričan o to, da tudi če bi se k malu pokazalo, da je možno zniževanja prometnih nesreč za 50 odstotkov nekaj časa ne moremo, doseči, da moramo vseeno biti ambiciozni. in vsi politični akteri 27 držav EU morajo delovati v tej smeri. Ne samo zaradi etičnih razlogov, kajti vemo, koliko imamo mrtvih, težko poškodovanih na cestah. To ima seveda velike stroške tudi za družbo. Nekatere države so že sprejeli ukrepe in so dokazale, da je možno napredovati na tem področju. Pomembno pa je izmenjevati si najboljše prakse in eh, potrebno je primerjati različne države in tako lahko dosežemo najboljše rezultate. Učinkovitost pomorskih plovnih poti in povezanost različnih oblik prometa. Gospe in gospode, nekaj moramo priznati. Nekateri so bolj naklonjeni železnicam, nekaterim se zdijo bolj pomembni cestne povezave, nekaterim pomorske, nekaterim rečne. Moramo priznati, da je vsaka vrsta prometa takšna, da ima svoje prednosti in svoje slabosti. Rečni promet je ekološko in ekonomsko gledano zelo ugoden. Prav tako vemo, da obstaja težava in sicer to, da takšen prevoz le traja. Rečni promet prav tako ni zelo razvit. To so slabosti, ki jih moramo priznati. Recimo železniški promet je veliko hitrejši od tričnega prometa in tudi veliko bolj gost. Po drugi strani pa vemo, da železniški promet še ni dovolj uh, fleksibilen v primerjavi s cestnim prometom. Cestni pre, pro, pro, promet se dan današnji lahko še razvija in se tudi veliko uh, lažje prilagaja situacije, tudi bolj konkurenčno od ostalih vrst prometa. Recimo, vemo, da lahko po cesti gremo iz Bruslja v Pariz in iz Pariza v Kel, vse v enem dnevu vendar moramo najti neko ravnovesje med različnimi vrstami prometa, zato da lahko vedno uporabimo tisto vrsto prometa, ki je ekološko, ekonomsko in družbeno najbolj primerna za dano situacijo. Okolje je ključnega pomena v tem kontekstu, varstvo okolja in tega ne smemo zgubiti spred oči. Gospod Kadravi, seveda moramo pospešiti pripravo in izdajo bele knjige, kar zadeva direktivo o eurovinjeti. Ste sami omenili, da je to nekaj, kar morajo podpreti države članice. Seveda, poleg tega potrebujemo tudi sredstva držav članic za to vendar to delo je takšno, da moramo uh, se zavedati, da cena transporta se ne sme povečati. Ministri za finance lahko uporabijo sredstva tudi kako drugače. In naš namen je, da pometemo pred lastnim pragom in zagotovimo boljše ravnotežje med različnimi vrstami prometa in da se denar čim bolj učinkovito porabi. TNT. Tu je razvoj omejen in tu imamo tudi vprašanje financiranja. To velja tako za železniški kot za cestni promet. Določiti proračun bo seveda zahteval sporazum med svetom in komisijo, pri tem pa upamo na podporo parlamenta. In tekom pogajanja v proračunu bomo morali upoštevati tehnične specifičnosti različnih sektorjev. Sami ste navedli, kakšne so specifične lastnosti železniškega prometa. Večkrat smo že govorili tudi o električnih omrežjih, o električnih mrežah. Govorili smo o tem, kaj se moramo še storiti, zato da bi eh, ta promet bolje stekal. To je ekološko zelo zaveščeno, poleg tega pa moramo poštevati tudi to, da je treba voznik, voznike poučiti, zato da bomo povečali varnost. Varnost je ključnega pomenja in je prednostna naloga. In tu moramo doseči tehnično harmonizacijo, zato da bomo dejansko dosegli varnost. Moramo razviti infrastrukturo, da tehnični razvoj ne bi smel biti preveč zapleten, vendar kakorkoli že, nikoli ne smemo pozabiti, Eh, na vidik varnosti. Tu moramo še veliko postoriti. Kar zadeva spremembo eh, prvega železniškega svežnja, no, slišali smo že številne negativne odzive glede drugega svežnja. V svetu bo torej treba imeti zelo transparentno razpravo med ambicijami komisije, in prav tako moramo upoštevati, kaj so pripravljene države članice sprejeti, pač odvisno od realnosti v železniškem sektorju v vsaki državi članici in upoštevajo, upoštevajo vlogo železniškega prometa v vsaki državi članici. Moramo imeti takšne direktive, ki dejansko lahko izvedemo v, v državah članicah pomembno je, ko gre za železniški svežen, da imamo lahko odprto, konstruktivno in jasno razpravo znotraj sveta. Upam, da bomo lahko že čez nekaj mesecev sprejeli kakšno konkretno odločitev glede tega. In prav tako upam, da bodo uh, predstavniki držav članic pri tem čim bolj konstruktivni. Govorili ste tudi o čezmejnih kaznih. Nekdo je omenjal razliko v vsoti, v, v zneskih kazni, recimo, če primerjamo baljske države in Francijo. Ne moremo uzakoniti vsega tega, moramo pa zagotoviti, da če pride do prekrška, ne glede na to, kakšen je znesek globe v določeni državi članici, moramo dejansko dobiti oziroma biti sposobni nekomu eh, napisati kazen, če naredi prekršek. Če želimo vse naenkrat, se nam lahko zgodi, da ne bomo dosegli nobenega rezultata. ko gre za letalski promet, lahko govorim torej le o regiji, kateri mi pripadamo, Benelux, Francija in Švica. In tu gre za čim bolje upravljamo zračni prostor. Mislim, da enako velja za druge države imam popolno zaupanje v to, da bomo lahko kratkoročno dosegli dejansko izboljšavo. Kaj zadeva pravice potnikov? Ko gre za avtobusni prevoz, bi rad omenil eno stvar. Avtobusni prevoz na dolge razdalje je za potnike gotovo najbolj ugoden način prevoza, cenovno najbolj ugoden. In če želimo dopolniti pravila, potem potrebujemo, eh, če želimo strožje pravila za potnike, za pravice potnikov, potem to seveda bo vključeno tudi v ceno. Temu se ne moremo izogniti. Sektor, ki se je prvi odzval, je bil železniški sektor. Saj sin železnice in avtobusni promet uh, konkurirajo. In predstavniki železniškega sektorja so me že spraševali, zakaj je več potnikov v železniškem sektorju. In dejansko je tu obstaja določena konkurenca in to moramo imeti pred očmi. Pravice potnikov v letalskem prometu. so jasno zapisane, vendar, ko gre Za velike operaterje ne moremo eh, spregledati mednarodne svetovne konkurence. In če mi sprejmemo neke ukrepe, ki veljajo za naše družbe, to ne sme povzročiti, da naša podjetja več ne bi bila konkurenčna v primerjavi s preostalim svetom. Če pa so naša, če so naša pravila prestroga, to lahko pomeni, da bo prišlo do težav s konkurenčnostjo. Sedaj bom spregovoril v francoščini. Sedaj TNT. Mehiški zaliv. No, seveda Tu se ne bi rad eh, dotaknil pristojnosti ministra za okolje, vendar sve je to povezano s pomorskim prometom, zato me tudi to zadeva. Moj minister za okolje, ki obravnava torej, ekološko vprašanje in okolje, bo seveda zagovarjal svoje poglede na zadevo. To je normalno. Še nekaj, sistem rezervacij. Tu lahko rečem le, da komisija pripravlja predlog, verjetno bodo uh, eh, Mačari tisti, ki bodo se morali ukvarjati s tem predlogom. Potem še vrh 25. in 26. oktober v Bružu o letalskem prometu. Kar zadeva ITS, To je pomembno za avtomobilski sektor, s tem se seveda strinjam z vami. In mislim, da, da bomo tu res dosegli pomemben napredek in da bomo dosegli, eh, oziroma da bomo tu prednjačili pred ostalimi na svetu. Zadeva emisije CO2, mislim, da bomo v beli knjigi imeli možnost tudi o tem spregovoriti in tudi bela knjiga bo obravnavala tudi kazni, recimo za zlorabo alkohola in tako naprej. Mislim, da je gospod Ramšav tisti, ki bi bil najbolj primeren za razlago novih predlogov. No, o rečnem prometu sem že govoril, no, malce sem se izgubil. Spregovoril sem tudi o železniškem svežnju. Aha, še hrup. Torej, ne gre le za onesnaževanje, gre tudi za zvočno onesnaževanje. Hrup, tudi to je realnost in tudi o tem se moramo pogovarjati. Eurovinjeta, o tem smo že spregovorili. Aha, tovornjaki. Galileo, satelitske tehnologije, evropski sistem bi gotovo bil dobrodošel, torej da bi imeli naš satelitski sistem, ki bi bil enoten in ne bi imeli 27 različnih sistemov. Omenjali ste sistem Marko Polo, torej podporni sistem za somodalnost. Lahko rečem, da doslej še ni bilo nobene pobude, tu tega nimamo v svojem programu, seveda o tem lahko govorimo s komisijo. Mislim, da tega ne bi mogli obravnavati v tem poletju kar zadeva uh, kazni, uh, višini kazni v različnih državah članica, mislim, da se v to ne moremo spuščati. Mislim, da to ni v naši pristojnosti in, da, in tu težko karkoli naredimo. Upam, da sem s tem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Hvala, gospod minister. Zelo nas je zanimalo, kaj menite in seveda vedno smo meni s časom. Imamo praktično težavo. Eh, eh, torej, čez šest mesecev pride, vas bo nadomestil mađarski minister. No, imamo praktično težavo. Devet govorcev želi besedo, to je malce zapleteno, zato predlagam, da bi morda en predstavnik skupine spregovoril. In ali, ali pa bodite res kratki in govorite največ dve minute. No, idealno bi bilo, če bi govorili le eno minuto, potem pa bomo dali gospodu Šupetu še čas, da zaključi na kratko to zelo zanimivo razpravo. Gospod De Grandes Pascual, beseda je vaša. Na kratko. Hvala, gospod predsedujoči. Um, gospod minister, spomnim se uh, filma, kjer, smo, kjer je bilo govora o, o številnih vprašanjih, številnih odgovorih in lahko rečem, da imam veliko zaupanja v vaše predsedstvo. Vi ste bili že veliko krat predsednik predsedstvo EU, saj ste ena od prvih držav članice EU. Zelo ste ambiciozni, upam, da se zavedate, koliko dela ste si zadali. Naš koordinator je predstavil uh, naše želje in zato ne bom tega ponavljal, saj lahko to podprem. Uh, podpiram to, kar je rekel Matijo, glede internalizacije zunanih stroškov. Moramo najti ravno težje glede razdelitve stroškov. Recimo, ko gre za eurovinjeto, obstajajo razlike znotraj sveta, pa tudi tu. Eurovinjeta je neke vrste kazni, oziroma tega ne smemo doseči, moramo najti neko ravnotežje, sicer ne bomo dosegli sporazuma. In zato me veseli vaš pristop k zadevi. Bela knjiga. Brali smo poročilo, uh, v katerem je predstavljeno stališče odbora za promet. Kar zadeva pomorsko varnost, to je za mene zelo pomembno. Bil sem poročevalec o enem poročilu na to temo, pa tudi glede uredbe o večletnega proračuna za EMSO. Vi boste in zanima me, kako bomo financirali EMSO, ali imamo sredstva na voljo ali ne ali pa bo treba ponovno dodeliti naloge. Saj ne moremo nekomu dati naloge, potem pa nima na voljo sredstvo za to, da bi jih lahko izpeljal. Hvala, minister, za vašo razlago. Naš koordinator je predstavil, kakšno naše stališče. Želimo vam veliko sreče in gotovo bomo imeli še priložnost za razpravo. Hvala. Hvala, gospod Degrani Spaskoval. Gospa Ajala Sender, kratko, prosim. Hvala, gospod predsednik. Kot poročevalka dosjeja o čezmejnih prekrških, naj vam povem, da me veseli, da se zanimate za to področje. Vendar se mi zdi, da smo znova slepi ulici saj države članice želijo to vprašanje blokirati na osnovi pravne podlage. Mislim, da moramo biti tu bolj pragmatični in se ne bi eh, ukvarjali s pravno podlago, temveč da bi želeli nekaj doseči na osnovi sistemov, ki že obstajajo. In tako, da bi lahko eh, zadevo nekako eh, izvedli in torej da, moramo se izogniti pasti glede pravne podlage. Doslej so bile belgijska predsedstva zelo uspešna morda bodo oni lahko pomagali rešiti težave s pravno službo sveta, ki zadeve nekoliko blokira. Upam, da bo belgijsko predsedstvo lahko rešilo ta gordijski vozov, ki ga predstavlja pravna služba sveta. Kar zadeva financiranje, mislim, da to poletje je ključno za to, da bomo izpostavili dejstvo, da promet v prihodnih finančnih perspektivah 2014-2020 morajo postati prioriteta. Po vulkanskem izbruhu se je skazalo, kako enostavno je blokirati evropsko konkurenčnost in takrat se je skazalo, da ne moremo imeti le letalsko mrežo, temveč da potrebujemo alternativno železniško mrežo. Zato si želimo, da imamo v prihodnih finančnih perspektivah sklad, kot predlaga gospod Groš, ali neko drugo formulo, s katero bi lahko podprli takšno alternativno mrežo. Tako, da bo evropski promet rešitev, ne pa težava. No, kar zadeva eurovinjeta, se lahko podprem temu, kar pravi gospod De Grandes. No, sami ste izpostavili, da obstaja razlika v dojemanju eurovinjete, ko gre za obrobne države ali centralne države. Morali bi imeti zelene koridorje, ne le okoljsko gledano zelene, temveč tudi učinkovite koridorje, ki bi bili somodalni in torej v katere bi lahko vključili vse vrste prometa. Seveda mislim, da glede logistike obstajajo določene frustracije. Komisija je vzpostavila določene delovne skupine, ki jih moramo oživiti. To naj bo rešitev težav v zvezi s prometom. Hvala. Gospod Sterk, se izvolite. Uh, En ook trouwens voor. Hvala. Hvala za razlage, gospod minister. Pred začetkom predsedovanja ste že sodelovali pri pripravi svojega programa in ta izmenjava mnenja je bila zelo uh, koristna. No, gotovo bomo lahko skupaj pritisnili na komisijo, naj čim prej, še pred decembrom, predstavi bel, belo knjigo Mislim, da bi lahko od septembra naprej izvajali pritisk na komisijo, zato da čim prej izda belo knjigo. Mislim, da je bilo to zelo dobro. Glede eurovinjete naj povem naslednje. Prisluhnil sem temu, kar ste rekli, vendar mislim, da Tu ne gre za to, da bomo napolnili proračun držav članic, temveč za to, da bomo imeli nek učinkovit sistem. No, mislim, da moramo poštevati tudi učinkovitost oziroma povečanje učinkovitosti železniškega prometa. 30 milijard evropskih subvencij obstaja za to področje, vendar vprašanje, kako se uporabijo. Potem vprašanje hrupa. Tu moramo nekaj storiti. ko gre za tovornjake, nimamo vsi enakih zahtev. Mislim, da bi tekom vašega predsedstva vi lahko marsikaj postorili za izboljšave železniškega prometa. Imate znanje, ki ga mi nimamo in to je nekaj, kar potrebuje dejansko evropsko mrežo, torej evropsko železniško mrežo. Mm, potrebujemo bolj celovito notranjo mrežo prometa. Mislim, da morate med svojim predsedovanjem razmišljati čim bolj evropsko in zagotoviti evropske mreže. Gospa Brepol, se izvolite. Hvala. Raj, raj, torej, Odpovedala sem besedi, saj želimo slišati tudi ministra za turizem. Gospod Kun, hvala lepa, gospod minister. Pokazali ste, da je Belgiji usvojeno, da bo reševala vroča vprašanja na področju notranjega prometa in dejansko v svoji nacionalni politiki Eh, dnevno doživljate to. Kajti dejstvo je, da veliko ljudi živi v mestih, poleg tega ste država, ki leži v srcu Evrope. Promet igra osrednjo vlogo in zato me zelo veseli, da je ta država prevzela to pomembno vlogo. Eurovineta igra pomembno vlogo, ampak Tudi tu se mi zdi, da smo zelo malo naredili, ko gre za harmonizacijo na področju železnic. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da se ponovno uloži paket na področju železnic, tako za tovorni, kot tudi za potniški promet. Še zadnja stvar, ki bi jo rad povedal in sicer gre za spor med politiki z področja prometa in področja razvoja regij, ko gre za porabo finančnih sredstev za naložbe v prometne osi. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da se ukvarjamo s tem, da se vprašamo, kje so področja prvega cilja. Če si pogledam Španijo, recimo, vidimo, da dobivajo sredstva iz infrastrukturnih sredstev. To je prav, pri Portugalski je podobno, pri Italiji recimo jug, potem Grčija, vzhodna Nemčija in tako dalje. Če se bomo dogovorili, da se ta sredstva vlaga v velike prometne osi, potem bomo po mojem mnenju dobili Evropo z pravim notranjim trgom in z izvrstno prometno infrastrukturo. Hvala, gospod uh, eh, Kun. Gospod Rajko, tikal? Hvala lepa. Zelo nakratko, gospod minister. Strategija za Donovo je del programa Trojke Španija, Belgija, Mačarska. Kolikšna je prioriteta, ki jo namenjate tej strategiji? To je prvo vprašanje. Drugo pa je, kako nameravate uporabiti umestni pregled finančne perspektive? skratka, kako boste uporabili ta umestni pregled finančnih perspektiv, tako da države, ki niso dovolj izkoristile strukturnih skladov za infrastrukturo, to lahko naredijo v drugi polovici. Gospa Renner, zim za dem, vidim jih. Hvala lepa, tudi sama bom kratka in jedrnata, glede na to, koliko je ura. Pridružila bi se tomu, kar je povedala gospa Ajala Sender. In lepo prosim, da temu problemu namenite več pozornosti. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da delamo skupaj, da dosežemo napredek. Še drugo kratko vprašanje in sicer, ali imate stališče glede gigalinerjev in eh, tega, ali jih pripustiti v Evropo oziroma ali je to sploh tematika, ki obravnava vaše predsedstvo? No, no, uh, gospa Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Tri vprašanja za vas, gospod minister. Prvič, Eurovinjeta. Rekli ste, da se celotna obremenitev prometu ne sme obremenjevati. Tukaj gre sedaj za zonanje stroške. Kako gre to skupaj? Torej, obremenjevanje zunanjih stroškov. To se trenutno izplačuje iz proračuna držav članic, ne iz prometnega sektorja. Če to ne bo vključeno, potem bremenitev ostane enaka. Tega ne razumem in prosim, da mi to razložite. Drugič, odprto vprašanje je tudi Alpska konvencija in še zlasti prometni protokol. Ali boste v času vašega predsedovanja poskusili ta prometni protokol končno po šestih letih pripeljati do konca? Tretje vprašanje, pravice potnikov. Spregovorili ste o pravicah potnikov, ampak imela sem, da, imela sem občutek, da obravnavate potnike bolj kot blago in zanima me, ali niste mnenja, da potrebujemo enake pogoje v vseh državah, da lahko uvajamo enotne predpise in da ne pustimo recimo avtobusov take, kot so, čeprav eh, je položaj za avtobusni prevoz zahteven, ampak to velja tudi za železnice in za letalski promet. Hvala, gospa Lichtenberg. Zadnji govornik, gospod Ko. Hvala lepa. Ambiciozni cilji, tu ni nič narobe, ampak če si pogledam vaš program, moram reči, da me postane strah. Strah pred tem, kar obljubljamo našim ljudem na ulici, potem pa tega ne bomo mogli uresničiti. Dve konkretni stvari. Pozitivno ste spregovorili o inteligentnih prometnih sistemih, vse v redu in prav, zanima pa me, kdaj bodo prišle katere komponente. In drugič, če bomo imeli več tovora in manj potniškega prometa, potem mislim, da moramo um, poskrbeti tudi za nove merilne inštrumente za vozila. Euh, Hvala. Gospod minister, sedaj pa imamo težavo. Gospa Vajtmans nas že čaka zelo potrpežljivo. Hvala kolegom, da ste bili kratki, vendar so postavili veliko vprašanj. In ne vem, če boste lahko odgovorili na vse to. Slišali smo 20 konkretnih vprašanj. To bi morda trajalo predolgo. No, geografsko ste nam zelo blizu, tako, boste, tako da boste gotovo še veliko prišli sem. No, gospod minister, ni daleč tako da bo lahko znova prišel k nam. Njegov program je sveda zelo bogat. To so zadeve, ki so za nas zelo zanimive, vendar imamo pa vendarle težavo s časom. Z nami je ministrica za turizem, ne moremo je pustiti čakati. Vem, da ne morete sedaj eh, odgovoriti na vsa vprašanja, vendar bi bilo zelo dobro, če bi se lahko vrnili k nam morda po koncu poletja, da zaključimo to razpravo. Zlasti je to dobro, ker bo to po počitniškem obdobju in takrat bi lahko takrat uh, zaključili to razpravo. Mi bi vas torej povabili še enkrat, da pridete k nam in da zaključimo to razpravo, saj res nismo zaključili razprave. S, res je nemogoče, da bi lahko nas odgovorili. Gospod eh, predsednik bi pa vsekakor rad nekaj povedal vprašanje gospe Raner. O, glede giga linij, nisem dobro razumel vprašanja. Uh, mega projekti, mega, aha, mega tovornjaki, mega traks, ki imajo več kot 60 ton. No, morda mi lahko date vprašanje v pisni obliki in odgovorim na njo v pisni obliki ali pa se ponovno vrnem. Dobro, bom ponovno prišel predsednik je tisti, ki določa pravila. Dobro, dobro. Ah, no, se, seveda pa lahko zaključite, to vam bom pa pustil. No. Kot sem povedal že v vodoma, izzivi so veliki, volja po napredku pa je tudi velika. Mislim, da lahko dosežemo korak naprej, če bomo imeli dovolj koordinacije in razumevanja med svetom, komisijo in parlamentarnimi skupinami. Pripričan sem, da če želimo govoriti o enotni Evropi, o skupnem trgu, potem je tu promet ključnega pomena enotnost Evrope ne moremo doseči brez prometa, ki dobro deluje, ki deluje harmonizirano, z enakimi pravili za vse, ki ne postavlja nek sektor v senco drugega sektorja. Mislim, da makroekonomsko gledano, ekološko gledano in gledano z vidika varnosti moramo storiti vse, kar lahko, zato, da bomo sprejeli pravilne odločitve, morda ne v polletju, ki je pred nami, temveč upam, da ob koncu našega predsedovanja bodo uh, smernice jasno določene, tako da bomo lahko kasneje prišli do neke dobre rešitve za skupni trg.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 ste imeli svojo strastno predstavitev tu z nami, lahko računate na podporo našega odbora. In še enkrat ponavljam, prosim, pridite na naš sestanek po poletnih počitnicah. Sedaj ste odprli apetit za svoje ideje in mi vas veseljem pričakujemo. Gospe in gospodje, prosim malo pozornosti za našo drugo točko na dnevnem redu. Hvala gospe Vejkmans, ministrici za turizem. prosim, če klepetate, klepetajte zunaj. No, hvala gospe Wegmans, da je prišla na sestanek našega odbora. Prvič je z nami ministrica za turizem, odkar je bila sprijeta Lizbonska pogodba in smo pristojni tudi za turizem. in smo torej popolnoma pristojni za to vprašanje. Hvala, gospa ministrica, za vaše potrpljenje. Vam bom kar takoj dal besedo. Izvolite. Ja, Spoštovani gospod predsedujoči, dame in gospodje. Najprej bi seveda rada spomnila, da Sama nisem kriva, da kolega ne mogo odgovoriti na vprašanje, ampak po drugi strani imate to srečo, da bo prišel še enkrat. Jaz pa sem vesela, da sem danes lahko tukaj med vami in vam razložim prioritete belgijskega predsedstva na področju turizma. Predvsem bi vam rada te prioritete najprej predstavila. Prepričana sem, da bo ta izmenjava zelo plodna, kajti videli smo, da vemo, da je ta odbor zelo dinamičen in to tudi zelo cenimo. Že sedaj bi rada spomnila na to, da smo tudi po tej izmenjavi vam na voljo in sicer jaz in tudi moji sodelavci. Če bi imeli nadaljna vprašanja ali če bi se radi dotaknili še katerega področja, se lahko zanesete na to, da smo vam vedno na voljo. Sedaj pa predsedovanje Evropski uniji na področju turizma. Bi rada najprej dala par pripomb, ki ste jih verjetno slišali že večkrat. Tudi naš premijer je bil pri vas, bi pa rada še enkrat spomnila na posebnosti turizma. In sicer, kot veste, potekajo pogajanja za novo belgijsko federalno ureditev, ta pogajanja še niso zaključena, vendar pa to nikakor ne bo vplivalo na program na tem področju. Zdi se mi, da je to zelo pomembno. Tudi splošni program belgijskega predsedovanja ni trpel zaradi tega, namreč eh, naša vlada je imela dovolj časa, da se pripravi na predsedovanje in tudi na uresničevanje prioritet. Je pa treba povedati tudi to, da je turizem v Belgiji pristojnost um, skupnosti, tako flamska kot nemško govoreča skupnost, imata to pristojnost, potem um, valonska regija in prestolnica Bruselj. In ta program, ki vam ga bom danes predstavila, je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s kolegi. Uh, Zadnje volitve niso imele nikakršnih posledic najn, kar pomeni, da imamo še vedno iste ministre, ki so za to pristojni. Toliko vam v informacijo. Naj povem, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bi izpolnili pričakovanja, ki jih imate tudi vi od belgijskega predsedovanja svetu. Prioritete, ki smo si jih zastavili, so povezane tudi z triom, torej Španijo in Mačarsko. Belgija ima to čast, da je prvič po Lizbonski pogodbi sodelovala v triju in v zvezi s tem bi rada pohvalila odlično koleg, delo mojega španskega kolega Juana Meskide delo, ki je bilo opravljeno v preteklih šestih mesecih, to se mi zdi, da je zelo pomembno izhodišče na, tudi na področju turizma. Sicer pa mislim, da poleg dela v okviru trija ni treba posebej podarjati, da imamo tukaj člen 195 Lizbonske pogodbe in lahko govorimo o evropski politiki turizma za jutrišnji dan tu so možni določeni ukrepi, ki dopolnjujejo ukrepe posameznih držav članic. Evropska industrija turizma s približno 1,8 milijona podjetij, predvsem so to majhna in srednja velika podjetja, ustvarja neposredno več kot 5 odstotkov evropskega BDP-ja, posredno pa 10 odstotkov In če si pogledamo celotno število delovnih mest v Evropski uniji, vidimo, da turizem predstavlja 12 odstotkov. Rast zaposlovanja na področju turizma je veliko višja kot, drugih, kot v drugih sektorjih gospodarstva. Vem, da vsi to poznate, vendar pa se mi zdi potrebno ponoviti in povdariti pomen turizma za. Evropsko unijo. Predvsem pa, če govorimo o tem, kakšen je doprinos turizma za uresničevanje ciljev, ki so zapisani v strategiji EU 2020. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da turizem, podobno kot tudi druga področja, s katerimi se je okvarjal Evropski parlament, doživlja tudi krizo. Več kriz, tistih iz preteklosti in tudi to krizo, v kateri smo danes. Vendar pa je treba povedati, in to je dobro, da se je turizem pravzaprav pobral hitreje kot druge panoge. In zdi se mi, da je to tudi dober argument za to, zakaj je turizem tako pomemben v povezavi s strategijo EU 2020. Eh, v tem kontekstu je treba poudariti tudi horizontalno naravo turizma, ki je ravno tako nepregledna, kot je poseganje na druga področja evropske nacionalne in regionalne politike. Naj omenim eh, samo politiko zaposlovanja, politiko okolja, regionalni razvoj in tako dalje. Tudi tu, potem je seveda tukaj varstvo potrošnikov, tega niti nisem omenila in potem je tukaj še vrsta drugih, ki niti nisem omenila. Izzivi, s katerimi se srečuje turizem na področju gospodarstva, okolja in sociale, so večplastni in ravno zato je nujno, da v prihodnje uporabljamo ustrezno prilagojene instrumente, zato da bomo delovali dopolnjujoče. V tem duhu so se 15. aprila 2010 sestali ministri in državni sekretarji pristojni za turizem. Sprejeta je bila deklaracija iz Madrida z naslovom na poti k socialno odgovornemu modelu turizma. Države članice so izkazale svoj interes za razvoj konsolidirane politike turizma na evropski ravni. Seveda, ob upoštevanju načela subsidijarnosti, prav tako pa so države članice izrekle podporo za odgovoren in etičen turizem, ki upošteva tudi socialno, okoljsko, kulturno in gospodarsko trajnost. Države članice so predlagale nove instrumente ter tudi ciljno usmerjeno delovanje na področju znanja in inovacij v turizmu z uporabo tehnologij. Prav tako pa je bila predlagana izmenjava najboljših praks in mreženje. Prav tako izjava poziva k temu, da bi ustvarili boljšo prepoznavnost Evrope. Zato ne smemo ovirati turističnih tokov. Ampak Evropa se mora tudi tukaj ustrezno pozicionirati. Belgijsko predsedstvo se veseli tega, da je komisija predstavila sporočilo z naslovom Evropa pomemben, pomembna destinacija sveta, nov politični okvir za evropski turizem. Torej, komisija je to sporočilo predstavila 3. Ju 30. junija. Ugotovili smo, da je komisija upoštevala priporočila izjave iz Madrida in da je po izmenjavi mnen zasebnim sektorjem in ustreznimi združenji ter mrežami še obogatila svoje sporočilo z novimi idejami. Tako sporočilo komisije vsebuje namero po novem akcijskem okvirju, ki bi omogočil konkurenčnost, pa tudi trajnostno rast. Ob upoštevanju Lizbonske pogodbe vsebuje sporočilo vrsto pobud na evropski ravni ali eh, ravni sodelovanja med državami. In sicer gre predvsem za štiri cilje predvsem gre za spodbujanje konkurenčnosti turizma, potem spodbujanje razvoja odgovornega in trajnostnega turizma, potem izgradnja podobe oziroma prepoznavnosti Evrope kot celostne, kakovostne in trajnostne turistične destinacije in ne nazadnje vključevanje turizma v politiko in finančne instrumente Unije. Komisija si je zadala, da bi ta akcijski okvir uresničila ob tesnem sodelovanju z državami članicami in glavnimi akterji z industrije turizma. Katere pa so prioritete belgijskega predsedstva na podlagi tega, na čemer lahko gradimo, na podlagi tega, kar je pripravil trio špansko predsedstvo in tem, kar je objavila komisija? Za belgijsko predsedstvo je pomembno, da imamo oziroma da ustvarimo jasno podlago za prihodno evropsko turistično politiko, da določimo, kje smo pripravljeni vključiti to komplementarnost Evropske unije. To naj bi se zgodilo takrat, ko bo potekal prvi formalni svet za turizem. Prvič sem tokrat kot ministrica za turizem tu in tudi na svetu bo prvič eh, sodeloval oziroma sodeloval belgijska ministrica. Predvsem pa bi ta svet moral pripraviti podlago za prihodnjo evropsko turistično politiko. To je eden glavnih ciljev belgijskega predsedovanja. Namreč, da bi pripravili turistični forum, ki bo potekal novembra in da bi se tam lahko ukvarjali že tudi z ukrepi uresničevanja, tako da bi lahko delovali čim bolj usklajeno. To je zelo pomembno. Pa tudi, kar zadeva naše mađarske kolege, ki bodo predsedovali za nami, tudi njim želimo pripraviti ustrezen teren, da ustvarimo ustrezno dinamiko. Katere pa so teme, kjer želi Belgija doseči napredek? Rada bi vam podala droben upogled v to, o čem bi se radi pogovarjali. To so teme, ki upamo, da bodo vključene tudi v sklepe oziroma zaključke sveta. Predvsem, je pomembno, da se okvarjamo s tem, kako bomo zagotovili odgovoren trajnostni in kakovostni turizem, ki ga želimo uveljaviti v praksi. Ko pravimo, mm, da mora Evropa pridobiti na prepoznavnosti, sklepamo, da bomo to lahko naredili ravno na ta način, da bomo zagotovili kakovosten turizem. In na ta način bomo ustvarili tudi spoštovanje meril trajnosti. In tako se želimo pozicionirati. To je razprava, ki poteka. To je tisto, kar želimo spodbuditi. Ta razprava bo vsekakor potekala, to me ne skrbi, ampak tukaj želimo narediti korak naprej in želimo prizadevanja iz preteklih let, kot so recimo program Eden, še nadalje razviti delamo tudi z obstoječimi mrežami, kot so Next in tako dalje. Kultura in turizem, to bo ena od tem, kjer želimo doseči napredek. Morda boste rekli, kultura je že predmet um, svoje razprave. Na ravni EU tega ni treba vključevati še v turizem. To sicer drži, ampak turizem to premalo izkorišča. In ko govorimo o turizmu v Evropi, potem govorimo o zelo preglednem območju, namreč v Evropi je velika raznolikost na majhnem prostoru. Tukaj imamo kulturno raznolikost, ki jo lahko ponudimo. Veliko je že pobud, ki so bile že dane, ki jih mora izkoristiti tudi turizem. In o tem smo pripričani. Zlasti, če želimo, da turizem ne bo namenjen samo obalam, hribom in prestolnicam. Ne želimo, da je turizem namenjen tudi novim potem, ki jih lahko ubere turizem in tukaj se uveljavlja ta ideja kulturnega turizma. Potem je tukaj naša industrijska kulturna dediščina, potem kulturne poti, ki jih lahko vključimo v tematiko turizma, potem kulturne prestolnice oziroma prestolnice kulture. Vse to stvari, ki jih je treba postaviti v ospredje. Vsekakor pa je dejstvo, da mi pri tej debati ne bomo prišli do konca določiti moramo metodiko, če rečemo, da hočemo izmeljevati najboljše prakse. Kako bomo to naredili? Komisija je to predlagala, to je dober predlog, to imamo že na drugih področjih. Gre za digitalno platformo, ki nam lahko omogoči tako izmenjavo najboljših praks. To je dober primer. Vendar pa, ali obstajajo tudi druge možnosti? ki smo jih morda že preizkusili na ravni EU, ali ne bi morda lahko šli še korak naprej. To bo razprava, ki jo želimo postaviti v ospredje. Ko rečemo, da potrebujemo več znanja v turizmu, da bomo lahko ustrezno ukrepali in v ta namene potrebujemo izmenjavo med državami članicami in eh, tudi med drugimi. Katere so metode, ki so najbolj učinkovite, ki ne ustvarjajo nepotrebnih struktur ki pa nam po drugi strani omogočajo, da bomo lahko zagotovili ustrezno učinkovitost um, politike turizma v prihodnje. Zato bomo državam članicam predlagali, da ponovno prepoznajo, kolikšen je pomen turizma v Evropski uniji. Za mnoge izmed vas, za me sploh ne, to ni več vprašanje, ampak za druge to je vprašanje in zato potrebujemo ne samo ustrezen model, pač pa tudi podporo držav članic. In tudi industrija turizma mora dobiti težo, ki ji pritiče. Prav tako bo pomembno, da se spodbuja Evropo kot turistično destinacijo z različnimi ukrepi, predlogi ki jih že najdemo v sporočilu. Namreč pravimo, da se moramo bolje tržiti tudi preko interneta, tudi to bo pomembno. Potem inovacije v turizmu igrajo ogromno vlogo. Ne samo pri raziskavah in na drugih področjih je to pomembno. Inovacije so pomembne tudi v turizmu. Tudi majhna in srednje velika podjetja igrajo pomembno vlogo in inovacije imajo tukaj zelo velik pomen. Podobno velja tudi za razvoj in uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, naprimer. Prav tako je turizem zelo pomemben dejavnik pri razvoju gospodarske in socialne identitete Evrope. Turizem igra pomembno vlogo oziroma odločilno vlogo pri razvoju kulturnega turizma, o tem sem že spregovorila. Ravno v Evropskem letu boja proti revščini in socialnemu izključevanju bo zelo pomembno spregovoriti o tako imenovanem socialnem turizmu. Ta ima v mnogih državah zelo dolgo tradicijo. Tukaj nekako se postavlja vprašanje, kaj Evropa lahko da kot neke spodbude ali naj jih sploh daje, to je zelo pomembno vprašanje za belgijsko predsedovanje. Mislim, da sem sedaj izkoristila svoje četrt ure, ki mi je bila dana. Sedaj imam še tri četrt ure za razpravo. Zaenkrat bi se vam rada zahvalila za vašo pozornost, veselim pa se že izmenjave mnen z vami. Hvala lepa. Hvala, gospa ministrica. Hvala za to kratko predstavitev, hitro predstavitev. Hvala, da ste se držali časa. Sedaj bi dal besedo našim koordinatorjem. Najprej gospod Groš, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa predsedojoča svetu. Turizem sodi v Lizbono, po drugi strani imamo nemško govorečo ministrico ali ministra v Evropskem parlamentu, to je že treba podariti, dragi Mihajl. Očitno nisem edini v Belgiji, ki govori nemško in ima dobre ideje. Turizem je zelo pomembno področje. Tukaj smo v odboru. In eh, turizem in mobilnost ustvarjata 20 milijonov delovnih mest v Evropi. In že samo to, po mojem mnenju, veliko pove o tem, kako sta povezana mobilnost in turizem. To sta tudi dve temi, ki povesta, da je potrebno ustvariti most med mobilnostjo in turizmom. Mobilnost je treba razvijati trajnostno. Tudi na tem področju, turizmu, moramo zagotavljate ustrezne spodbude. Evropa je zelo raznolika, raznolikost pa seveda ima več plati. Če hoče biti nekdo samostojen in noče imeti opravka s kom drugim, kako gledate na to, glede na to, da živite v državi, ki ima s tem veliko težav? Kako bomo išli iz tega obaljnega ali hribovskega turizma in uvedli tudi neke nove destinacije. Pri nas se vedno znova pojavlja vprašanje, kako pa bomo vse to plačali. Kako vi gledate na ta vidik jutrišnjega dne, torej dobre ideje, zmenjava dobrih idej? Morda bi morali poiskati tudi sredstva, da bi te ideje podprli z ustreznimi sredstvi. Omenili ste mreže če bi bil naš predsednik Brian Simpson tu, bi ga to verjetno zelo zanimalo. Dejstvo je, da jutrišnje mreže med um, prestolnicami kulture, med industrijskimi mesti, torej to bo deležno vedno večjega interesa in to naj bi bila ne negativna, pač pa pozitivna alternativna recimo hribovskemu turizmu. Omenili ste tudi socialni turizem. Turizem mora ponujati možnosti tudi za osebe z omejeno mobilnostjo. 120 milijonov ljudi se tiče to vprašanje, torej to nikakor ni manjšina. In še vprašanje, ali že vidite sedaj morda pripravljenost sveta, da bi spregovorili o standardih, ki bi jih lahko sprejeli na evropski ravni. Razumem da morda ne moremo že jutri podeljevati zvezdic po enakih kriterijih, to bi bila revolucija, če bi vam to uspelo do konca leta, ampak na področju omejene mobilnosti bi morali narediti določene korake, tako da bi lahko že v naslednjih nekaj mesecih eh, ponotili določene standarde. Sicer pa naj povem, da je to odbor, ki vam stoji ob strani in ki ne samo, da podpira vaše ideje, ampak eh, jih je pripravljen tudi pomagati uresničevati. Hvala, Matiju. Gospod Alkadravi, izvolite. Hvala, grote koncentracije Dutch-talega Belgen. Eh, Hvala lepa. Da, resnično je veliko nemško govorečih Belgicov. že na začetku bi rad dejal, da bo moja politična skupina storila vse, da bi vas podprla, kajti turizem je pomemben sektor. Moramo pa reči, da je naš vpliv predvsej omejen. Če to primerjamo s prometnim sektorem, pa še tam se pritožujemo, da nimamo dovolj vpliva. Torej, dejali smo, prometni sektor je pomemben, seveda tudi turizem z veliko delovnimi mesti. Evropa pritegne veliko turistov, nimamo pa še skupne strategije za to, da bi našli skupen pristop in to je prva naloga za vas. Sedaj je stopila v veljavo Lizbonska pogodba in zato je tudi turizem evropska prednostna naloga. S pomočjo prometne politike lahko posredno in neposredno vplivamo na turizem. Pomislimo na pravice potnikov, izgradnjo infrastrukture in tako dalje. Potrebno pa je dodati še nekaj. Moramo se bolje usklajevati, prav tako pa je pomembno, da najprej vzpostavimo dobro metodologijo zbiranja podatkov, da jih bomo lahko primerjali. Veliko krat govorimo o različnih zadevah. Nekaj v eni državi je drugače v drugi. Dobro bi bilo zadeve uskladiti. Nadaljevati moramo z integriranimi informacijami. Opozorili ste na internet, morda bi morali imeti internetno stran. Za državljane to bi bilo dobro, o tem moramo razmisliti. Predlog, ki je pred nami, pa je potrebno razvijati še naprej. Naprimer, enotni sistem vozovnic, rezervacij, Vse to bi bilo dobro, tudi v prometnem sektorju o tem govorimo. In vi kot ministrica za turizem boste to gotovo podprli. Prepričan sem, da vidite prednosti. Samo po sebi umevno je, da se moramo pogovarjati in da moramo tudi obstoječo infrastrukturo bolje uporabljati. Poleg ne glavne sezone, moramo razvijati tudi nekatera druga področja. Če bo Evropa želela narediti napredek na tem področju, bi lahko podprli naprimer tudi nekatera področja, ki niso neposredno povezana s turizmom, naprimer arhitektura, potem kulturna dediščina, vse to bi bila razbremenitev tako bi tudi množični turizem nekoliko bolj porazdelili in to bi bilo dobro za kakovost turizma po Evropi. Strinjam se z Matjojem. Začeti moramo z razpravo o harmonizaciji. Rad bi govoril o minimalnih standardih. Naprimer, kako bomo obravnavali invalidne osebe, kako bomo posredovali informacije turistom, kako bi bolje obveščali o hotelih, kako določimo kategorije hotelov. Mislim, da moramo na tem delati in moramo pripraviti tudi časovni razpored. Kot sem že dejal, želim vam veliko uspeha, zaključujem, upam, da bomo dosegli pozitivne rezultate rezultate za časa belgijskega predsedstva. Hvala, gospod Kadavri, gospa Majster, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospa ministrica, zelo sem vesela, da ste z nami. Moram pa reči tudi, da imamo sedaj z novo pristojnostjo po Lizboni možnost, da razvijemo turizem. Veliko stvari si lahko predstavljam, ker se turizem že razvija. Prav imate, zelo veliko delovnih mest je v turizmu. Ta številka bo še rasla, zato je to pomembno. In res je tudi, da imajo ljudje vedno več prostega časa in želijo ta prosti čas smiselno uporabiti. Nimajo nujno veliko denarja in morda si ne želijo vsi tja, kjer je veliko turistov, zato moramo ponuditi alternative. Seveda se jih veliko želi piti pivo ob obali na Majorki. Nekateri si želijo ekstremnih športov v hribih. Imamo pa tudi tiste, ki si želijo drugačnih stvari. In pomislimo na Evropejce na splošno, ne samo name in na moj krok prijateljev. To moramo tudi omogočiti. Zato si lahko predstavljam, da bi na Evropskem turističnem forumu lahko pripravili veliko dobrih predlogov. Moje vprašanje pa je, ali veste, kdaj bo to in kdaj bo neformalni vrh. November je dolg. Dobro bi bilo, če bi lahko bolj natančno povedali, kdaj to bo. In lahko bi bili vzor v Evropi za nekoliko drugačen turizem preden predem na ostale zadeve, o socialnem turizmu ste govorili. To je zelo pomembno. Ne samo zato, ker je veliko invalidnih oseb in tistih, ki ne morejo si privoščiti dragih počitnic. Seveda pa imamo glavno sezono, ki je draga in kjer je veliko gostov. Potem imamo tudi ostale dele sezone, ki ni tako napolnjene. Bi morda to lahko nekoliko bolje razporedili. Veliko zamisli je že, lahko bi jih povezali. Industrijska dediščina. Živim ob znožju hriba in imamo naprimer stare rudniške rove, torej nič posebnega, vendar pa, kakorkoli že, to je turistična atrakcija v bližini Hanovra. Gotovo je tudi druge tako. Pa tudi to, da se ljudje vedno bolj zanimajo za srednji vek. V ZDA tega ni bilo, torej ne pravega srednjega veka. In torej je to v naši pristojnosti, če smem temu tako reči. Pomislimo tudi na Harry Potterja. Veliko mitov in vsak imamo. Torej, zdi se, da si ljudje želijo nekaj več. in začelo se je tudi že uporabljati to, da ljudje sledijo naprimer potem pomembnih umetnikov in te bi lahko še bolj izpostavili, da bi jih bolje spoznali. Torej veliko idej imam in zelo se veselim sodelovanja. Zelo veliko je tudi drugačnih možnosti. Ljudje želijo se sprostiti v naravi, se regenerirati in doživeti nekaj novega. Torej, to bi lahko naštela še zelo veliko. In še dve stvari. Stare obrti, industrijske tehnike, tudi to je zanimivo za ljudi. Tudi tukaj bi lahko razvili turistične koncepte. Sedaj pa se vračam na obalo. Prihajam iz spodnje Saške, obaljnega območja, imamo Vatnmer. Svetovno dediščino to zadeva Nemčijo. Danska še ni pristopila, vendar pa lahko bi pristopila. In potem bi imeli, naprimer, prvi primer na svetu, kako lahko združujemo turizem in naravne parke. Da jo lahko uskladimo in to bi bila ideja za trajnostni turizem. Veselim se sodelovanja. Hvala, gospa Majsner. Gospod Kramer, izvolite. Ja, ich bedanke mich auch für den Vortrag. Wir haben uns ja schon Hvala lepa za vaše uvodne besede. Večkrat smo se že sestali tudi v Madridu. Morda je potrebno povedati, da lahko turizem, turizem tudi uničuje. Seveda je super govoriti o velikih številkah zaposlenih, vendar pa lahko tudi uničuje. Veliko obal v sredozemlju je bilo uničenih zaradi turizma in morda bi bilo potrebno izvesti analizo, kaj se je dejansko dogajalo in katera področja so tako turistična, da se jih ne obiskuje več. Torej, potrebno je spostaviti tudi nevarnosti turizma. Vodna izjava 16, računalniški rezervacijski sistem, morda bi bilo dobro to zajeti, ne samo koliko časa traja let, koliko časa traja, naprimer, tudi pod z vlakom. In morda bi lahko to spodbojali. Določene vrste turizma lahko spodbojajo turizem, določene oblike turizma pa delujejo ravno nasprotno. In vse to je pomembno za naše prihodnje generacije. Trajnostni turizem je izrednega pomena. Nasplošno. Sedaj sem pri svoji najljubši temi. Kdo bi si mislil pred 30 leti, da bo kolesarstvo doživelo takšen razcvet? Sedaj pa smo na tem in so trike tudi že kolesari na poti ob železni zavesi in je bil navdušen. Videli smo, da je vesel. In takšnih primerov je veliko. Zelo veliko imamo kolesarskih poti, to so seveda odlične turistične poti. Tudi romarske poti so zelo pomembne, ne samo v Španiji, kompostela. Veliko je držav, ki ima romarske poti. Zakaj je to tako privlačno? Ko smo začenjali s kolesarskim turizmom pred 20 leti, je to bilo ob rekah in jezerih, kjer je bilo vse ravno. To se je sedaj spremenilo, sedaj si kolesari želijo več Želijo si zgodovine, potem romarske poti so zelo pomembne, ker si želijo mnogi to izvesti vsaj enkrat v življenju. Potem ta kolesarska pot ob po teh železne zavese, torej to je tudi zelo pomembno. Tako lahko izvemo veliko zgodovinskih podatkov. Predvsem pa je to v regijah, ki so nekoliko oddaljene in jih tako lahko bolje spoznamo. Turinški gost je hribovit, to je nekoliko težavno, tako jih ne pridobimo turistov, tudi Pireneji niso najbolj privlačni, vendar pa če vključimo še zgodovinske vidike, potem Alpe niso pomembne, Pireneji niso pomembni, tudi turinški gost ni več tako pomemben, tudi Karpati ne. Ljudje se bodo odločili, da bodo odšli tja ker jih zanima tudi zgodovina. Torej, trije cilji so povezani. Gre za izobraževanje, varstvo podnebja, ker pač hodimo peš ali pač kolesarimo. In če spodbudimo te regije, je to tudi dobro za Berlin, Barcelono, ne potrebujemo spodbud tudi za Rim in Firenze, predvsem tista območja, ki pa še nimajo množično turistov, pa lahko pripeljamo naprej. Kolo lahko sedaj tudi že shranite na skoraj vsakem vlaku. ICE se še nekoliko upira. Veselil pa bi se, če bi tudi vi podprli ta program, da ne bi bili prisiljeni se peljati z avtomobilom, da bi lahko torej naprimer kolo prepeljali tudi z vlakom. Zmanjšana mobilnost, to se mi zdi odločilnega pomena in tukaj potrebujemo evropsko pravilo. Vsak hotel, ki je zgrajen, mora biti dostopen za invalide. Pri starejših zgradbah še razumem, da tega nima pri novejših pa je potrebno najti evropsko pravilo, to smo jim dolžni in to moramo imeti. Veselim se sodelovanja. To bo prvič. Hvala lepa. Hvala, gospod Kramer. Gospa ministrica, da vam besedo, da odgovorite na to prvo skupino vprašanj, potem pa bomo dali besedo znova kolegom. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi vsem različnim mnenjem za vzpodbude, vprašanja. Jasno je, da je turizem horizontalna panoga. Gospod Groš je o tem govoril, tudi El Kadauri in tudi gospod Kramer. Naj se gre za mobilnost na splošno, torej kakšno vlogo igra turizem pri mobilnosti. To je zelo jasno, kar se okoljske politike tiče, igra turizem pomembno vlogo in nekaj je jasno. Če bo EU dejavna na področju turizma, ne bo moglo vse potekati tako, kot do sedaj, ko govorimo o okolju prijaznih oblikah. Tukaj mora biti dejavna EU in samo takrat bo dejavna če bo vse skupaj okolju prijazno in če bomo imeli dodano vrednost. To je zelo pomembno. Ustvarili in sodelovali bomo le, če bo šlo za dodano vrednost. Sveda pa morajo biti izpolnjeni tudi že določeni standardi. In zato boste v zaključkih že našli to, da govorimo o trajnosti, turizmu, ki je okolju prijazen, o socialnem turizmu. Prav tako pridemo do tega, kar ste že omenili, namreč do vprašanja, ali lahko ustvarjamo pravila, naprimer za hotele in infrastrukturo, da bi to bilo invalidom prijazno. Ne, tega ne moremo storiti. Zastavilo pa se bo vprašanje, kako bi metodološko, o tem je tudi bilo govora, z izmenjavo in spoštovanjem subsidijarnosti lahko rekli, da tisti, ki se želijo uveljaviti kot najboljše turistične destinacije, in to je ta smisel te politike, potem moram vedeti, kako lahko to dosežem. In to lahko dosežem le z visoko kakovostjo to pa vsebuje tudi dejstvo, da spoštujem standarde, da omogočam dostop vsem, tudi invalidnim osebam. To spada skupaj. Če si želimo imeti Evrope, ki bo sledila temu cilju, ga dosegla, potem moramo iti v tej smeri. EU pa ne bo spremala zakonodaje na tem področju. Gre za prostovoljni pristop. Ko govorimo o tem, katere metode imamo na razpolago, da bi zagotovili napredek po vsej EU. To je sedajanja razprava in lahko rečem, da je pri večini držav članic to nekaj, kar sploh ni tema. Če bo EU dejavna v tem smislu, je lahko to samo v tem smislu. Trajnost, socialni vidik in dostopnost, da vse, to je zelo pomembno in na to se bo osredotočalo tudi belgijsko predsedstvo. Zastavili ste vprašanje, kdaj se bo začel Evropski turistični forum. To bo 18. 29, 19. novembra na Malti. Najmali so malteški kolegi z nami. Morda je to nekoliko smešno, vendar pa ni. Z maltežani smo se dogovorili, da bo belgijsko predsedstvo tam organiziralo turistični forum 18. in 19. novembra. 20. oktobra pa bo neformalni vrh in spet se boste čudili v Luksemburgu. Ampak za sedem se odpeljemo k našim kolegom v Luksemburg. To so roki pred nami, kjer želimo učinkovito nadgraditi zaključke sveta in na forumu tudi poglobiti nekatere teme. Želimo si tudi ogledati, katere ukrepe bi lahko sprejeli. Vesela sem, da sem danes dobila potrdilo, potrditev, da je prihodnja evropska turistična politika nekaj, kar mora začeti tam, kjer so potrebe. Naprimer, videti moramo, kateri so kriteriji, ki so pomembni, kar se okolju prijaznega razvoja tiče, kar se trajnosti tiče. Moramo pa tudi izgrajevati mreže, krepiti regije, ki morda niso priobalne, ki niso gorske in tako dalje. Tako da bi dosegli tudi tam napredek. In bi tako z dodano vrednostjo in z adutom, ki ga imamo, dosegli napredek. To je raznolikost, ki se kaže v kulturnih poteh, to so lahko kolesarske, peš poti, romarske poti. Torej, morda bomo dobili konkretne predloge tudi v Luksemburgu. Svet Evrope je tudi zelo dejaven na tem področju, kar se kulturnih poti tiče. To so vse pomembne teme in če me vprašate, ali je regionalna politika EU pomembna za turizem, potem moram seveda reči da. To tudi zato, ker sem ministrica za regionalni razvoj in vem, kaj turizem pomeni za razvoj regij, kaj pomeni sodelovanje tudi čezmejno. In seveda bodo strukturni skladi, v prihodnje odigrali pomembno vlogo, kot že do sedaj, ko gre za to, da bi vzpostavili skupne infrastrukturne turistične projekte. To bo pomembna tema in ta horizontalni značaj turizma. To je zelo pomembno. Tako smo lahko tudi učinkoviti. To je ključnega pomena. In tako bomo horizontalne zadeve, kar se regionalne politike tiče in drugih področji, tudi združevali s turizmom. To je seveda pomembno tudi za okoljsko politiko. Pomembno je povedati, da mora biti prihodna turistična politika dosledna in usklajena s tem, kar že imamo na ravni EU, pa tudi na ravni držav članic tako to tudi oblikujemo. Upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja in pripombe prvega dela, standardi na splošno. Govorila sem samo o dostopu za invalidne osebe. Ne bomo sedaj govorili o hotelskih standardih, kot ste sami omenili, kar se sistema zvezdic tiče. Še enkrat moramo reči, da tukaj nimamo zakonodaje na ravni EU, kar se tiče standardov. Lizbonska pogodba nam ne daje dovolj pristojnosti. Seveda pa moramo razpravo voditi. Lahko rečemo, da si želimo kakovostnega turizma in zato moramo imeti tudi visoke standarde. Najti moramo soglasje, izmenjavo informacij. To mora biti na prostovoljni ravni in to je tudi cilj Belgije. Ne bomo pa imeli zakonodaje, to je jasno. Zastavlja pa se vprašanje metodologije. Kakšno metodologijo uporabiti, da bi dosegli napredek? Veliko primerov je bilo že izrečenih, imenovanih. Zasebni sektor je zelo pomemben ni v vseh državah članicah tako, da države članice imajo zakonodajo. Ne, v veliko državah članicah so to turistična podjetja, združenja, turistične verige, ki se odločajo o tem. To je kompleksna tema. O tem se moramo tudi pogovarjati. In Evropski turistični forum bo prostor, kjer bodo vsi sedeli za isto mizo in kjer se bomo lahko pogovarjali o takšnih stvarih. Seveda je vse, kar bo izboljšalo razvoj turistične industrije, nekaj, kar bomo sprejeli. Tukaj ne bomo oklevali, to je jasno. In turistična industrija sama je gotovo pripravljena tudi začeti razpravo na to temo. Oh, hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo drugo serijo vprašanji. vprašanj. Imamo šest govornikov, zato vas prosim, da se omejite na dve minuti. Imamo sicer določene obveznosti, zato bi bilo res dobro, da se držite. Uh, časovnih omejitev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa ministrica, zelo me veseli, da imate tako ambiciozne cilje za čas predsedovanja. Zlasti to, da pravzaprav veliko govorite tudi o, kulist, o kulturnem turizmu, kot avstrijki mi je to zelo blizu in za nas je turistična industrija izjemnega pomena. Problem bo nedvomno poista, poiskati cilje ki bodo spremljivi za vse države in cilje, ki bodo tudi skladni z našimi pravnimi podlagami. Verjetno pa veste, da se je treba pogovarjati tudi o financah in s tem v zvezi vas želim vprašati, ali se boste zauzemali za to, da bi imeli lastno proračunsko poglavje z naslovom turizma, kajti sicer lahko govorimo samo o pilotnih projektih. Nedvomno je pomembno, da imamo v proračunu posebno poglavje s konkretnimi ukrepi. Morda se je skrivalo to tudi v sporočilu komisije, ko je govora o socialnem turizmu. Dejstvo je, da želimo dejansko povečati turistične tokove. V tem trenutku doživljamo, da se cela Evropa pravzaprav vozi na dopust, vmes pa imamo potem prazne dobe. Zato se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi skušali zadeve bolje organizirati. Vem, da se to ne da narediti od danes na jutri, to je nedvomno večletni projekt. Morda bi lahko pogledali, kakšen je sedajni status in ali se da karkoli narediti. Seveda samo pod pogojem, da bo obstajala pripravljenost držav članic. Hvala lepa in veselim se že zanimivih projektov. Hvala, gospod Raner. Gospa Repols, izvolite. Ehm, eh, eh, Hvala lepa. Veseli me, da se danes lahko pogovarjamo z eh, gospod ministrico in to na zelo strukturiran način. Tudi v prihodnje bi me to veselilo, ko bo govora o turizmu. Namreč sedaj je stopila v veljavo Lizbonska pogodba in sem sodi tudi področje turizma. Od portugalskega predsedovanja leta 2007 ni bilo več govora o turizmu in to kaže, kolikšno pozornost namenjajo države članice temu področju. Danes ste omenili nekatere zelo zanimive ideje, ampak do sedaj sem na papirju videla bolj malo. Belgijsko predsedstvo in uh, program predsedovanja sem poskusila poiskati, pogledala sem tudi na spletno stran, o prometu smo že govorili in na temo prometa je bilo veliko omenjenega. Upam pa, da bo tudi področje turizma bolj intenzivno zapisano, da to ne bo ostalo samo pri besedah. Govorili ste tudi o evropskem turizmu nasploh. Naj povem, letni forum, o katerem ste govorili, je bil vedno organiziran v državi predsedovanja. Letos bo to na Malti. Zakaj? To se mi zdi zamujena priložnost. Dejstvo je namreč, da Belgija toliko govori o regijah, in do danes nismo uspeli zvedeti, zakaj bo ta sestanek potekal na Malti. Ali mi prosim lahko odgovorite na to? Dotaknili ste se mnogih tem, ki so zelo zanimive, ampak morda bi lahko še zelo na kratko omenili vprašanje trženja turizma. To je zelo draga stvar in zato se mi zdi, mm, da je nujno da recimo na mejnih območjih delamo skupaj. Sama živim v belgijskem Limburgu, kjer sodelujemo z regijo Limburg na nizozemskem, pa tudi z nemško regijo. In zdi se mi, da je to lahko zelo zanimivo. Na ta način lahko spostavimo tudi čezmejno sodelovanje, tudi za spodbujanje regij in turističnih destinacij. Tukaj ne gre samo za naložbe v že poznane trge, pač pa tudi recimo v um, čezmejno sodelovanje. To bi kazalo bolje osvetliti. In ob koncu mislim, da bi bilo zanimivo, če bi naročili študijo, kjer bi dobili natančnejše podatke glede tega, kje bi lahko vzpostavili ta evropski turistični sektor, ki bo tudi prinašal ustrezno vrednost. V mislih pa moramo imeti tudi ovire, ki so na poti temu evropskemu turizmu. Upam, da se bomo lahko v naslednjih mesecih še pogovarjali o tem. Hvala lepa. Dobro. Hvala, gospa. Sedaj pa gospa Jala Sender, izvolite. Hvala, predsedujoči. Se pravi, čujem, sem imela telefonski klic in sem morala oditi iz dvorane. Najprej hvala gospe ministrici za to predstavitev. Rada bi tudi izrekla dobrodošlico, da je tu z nami. Tu imam članek z njeno sliko, kjer pravi, da si želi osnovo za evropsko politiko turizma, zato da bi imeli tudi finančni instrument skupnosti v ta namen. To me veseli. To se mi tudi zdi zelo pogumno, saj govoriti o finančnem instrumentu za turizem je nekaj, kar smo sicer že ponavljali tisti, ki verjamemo v evropski turizem in ki menimo, da potrebujemo za to finančne instrumente. Vendar tega nismo nikoli dosegli, saj so drugi to dosegli in zato sem zelo vesela, da to pravite in tu vas res to odstotno podpiram. Saj je to pristop, ki je morda zapleten na prvi pogled, vendar je to gotovo zelo pogumna odločitev. Iz vaše predstavitve je razvidno, da je belgijsko predsedstvo zelo evropsko in ima dve plati. Torej, recimo, ko govorimo o starejših turistih, Potem govorimo še o. In, torej, tu gre za ljudi, ki imajo veliko prostega časa, ki imajo morda omejena sredstva, vendar vseeno imajo veliko časa. In naš program je pokazal, da je, da, so, da je turizem zelo koristen za starejše ljudi in zlasti je treba poštevati, da imajo starejši prebivalci veliko časa. In torej turizem mora nekako zapolniti nizko sezono eh, s to vrstnimi skupinami. To so ljudje, ki imajo čas, ki jih zanima evropska zgodovina, evropska zgodovina industrije, kulinarik in tako naprej. In to bi res lahko nekaj storili tu res potrebujemo nek eh, program, socialni program evropskega eh, turizma. Potem imamo tu še drugo plat, globalni turizem, tu imamo težavo z vizumi, potem imamo tudi težave s trženjem Evrope kot globalne destinacije. Vsekakor pa vas podpiram pri vašem pristopu, ki ste si ga zastavili na tem področju. Strinjam se tudi s tem, kar pravite glede standardov, glede varnosti in glede inovacij. Ne gre za to, da bi te standarde harmonizirali, temveč za to, da te standardi nekako so referenca. Španija je zelo turistična država, imamo zelo dobre delavce, zelo dobre turistične šole, pa vendar še vedno nimamo teh uh, standardov in moram povedati, da res potrebujemo dobre turistične delavce. Zato bi morda bilo dobro imeti nekakšen, nekakšen Erasmus program za turistične delavce. Takšne izmenjave bi gotovo lahko pripomogle. Mi smo recimo imeli izmenjave s Francijo in to je bilo zelo, zelo koristno. No, mislim, da bi na ta način gotovo um, marsikaj dosegli. Hvala, gospod Ajala Sander. Sedaj pa gospod Granis Paskvali, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Dobrodošli v našem odboru, gospa ministrica. Veseli me, da smo vas lahko spoznali. No, sicer nekateri smo vas že spoznali v Madridu. Ne bom ponavljal to, kar smo že slišali. Rad pa bi dejal, da sedaj je kriza in ravno turizem bi lahko bila tista priložnost, ki bi nam pomagala iziti iz krize. Sodelovali smo v programu TRIA, kjer si želimo vzdržnega, odgovornega turizma in menimo, da je belgijski program Eh, zelo ambiciozen. Vaše besede uh, so zelo pomembne, saj spostavljate horizontalni vidik turizma, kako zelo upošteva na številne vidike življenja, na transport, na varstvo potrošnikov, na okolje, na, na socialno vprašanje in tako naprej. Komisija je svoje sporočilo iz 30. junija tudi zadala zelo jasen in ambiciozen pristop. Uh, gospa ministrica, vaša vloga je tu zelo pomembna. Govorimo o harmonizaciji in tu moramo upoštevati eh, Tu moramo poštevati, da Eh, Lizbonska pogodba ne, ne govori o harmonizaciji na tem področju. No, sami ste rekli, da ne bo prišlo neke resne standardizacije, vendar imate vseeno pomembno vlogo. Gospod Tajani je že marsikaj storil na tem področju, pri tem je pa zelo pazil, da se ni dotaknil od tistega, kar spada na področje subsidijarnosti. Torej, pri oblikovanju politike bo treba upoštevati eh, vlogo uh, držav članic pri oblikovanju evropskega turizma. To je seveda zelo občutljivo vprašanje. Običajno so uh, države zelo zaščitniške do svojih uh, turističnih zmogljivosti in zato je harmonizacija, združevanje nekaj uh, zapletenega, težko bomo dosegli skupen evropski turizem. Vendar vseeno, če vam bo to uspelo, vas bom podprl. Sem pripričan, da nekako bi to lahko dosegli, vsekakor pa je to težka naloga. Vendar mm, naj povem, da vas podpiramo in da vam želimo čim več uspeha pri vašem delu. Hvala, gospod Degrandes Pasqual. Ja, vielen Dank, Frau Minister, für umfassende Einführung in Hvala lepa za obsežen uvod v to zelo kompleksno temo. Mislim, da je komaj da še kako področje, ki se je tako skokovito razvilo kot želja po potovanju med ljudmi. In to gre z roko v roki z zraščanjem držav, padanjem meja, po drugi strani pa je dejstvo tudi, da imajo ljudje več časa za potovanja. Je pa seveda odvisno tudi od tega, kolikšne finančne možnosti kdo ima. V zvezi s tem se je razvil turizem, ki mu danes pravimo turistična industrija, ki prispeva velik del BDP-ja, ki ga kar pomeni, da je turizem pomemben gospodarski dejavnik. Tukaj sedaj ni prostor, da se pogovarjamo o finančnem okviru. Denarja je dovolj na voljo. Vi ste omenili, da tudi strukturna politika omogoča tam, kjer obstaja potreba, da se sredstva namenijo tudi za turistično infrastrukturo. Dve stvari se mi zdita pomembni glede prihodnega razvoja turizma smo se pogovarjali in ni na ključje, da je to omenjeno tudi v Lizbonski pogodbi, ker pač ima tak pomen. Eno je to ali turizem, možnosti potovanja. Pomembno je, da ljudje spoznajo, kakšne so možnosti. Naj si gre za to, da si hoče nekdo ogledati znamenitosti ali preživeti svoj dopust na drugi polobli zemlje. Turizem predstavlja tudi pomembno gospodarski dejavnik in vpliva na celotno regijo. Zato je zelo pomembno, da se turizem razvija tudi v gospodarskem smislu. Nevarnost pa obstaja, da se razvija tako imenovane monokulture kot je že bilo rečeno, turizem nekako prerašča v industrijsko področje. In to kaže na to, da ta tema še ni bila ustrezno proučena v celoti. Pogosto vidimo, da je razvoj bil prepuščen samo na ključju Recimo vidimo, da se povečuje individualni turizem v moji domovini v Berlinu. Vidimo, da je prišlo v preteklih letih do 20 odstotnega povečanja. Hoteli se gradijo praktično na vsakem vogalu. Klasični, masovni turizem, iskanje samo plaže, sonca in ničesar drugega, to je prišlo do velikega upada v določenih regijah, 20-30 odstotno zmanjšanje, kar je v teh regijah privedlo do velike krize zaposlovanja. Dejstvo pa je tudi, da so se tudi turistične destinacije spremenile. In na tem mestu se mi zdi, da skušamo vse skupaj postaviti v politični okvir, ki ste ga opisali in to je zapisano tudi v sporočilu komisije skupaj številkami, ampak sicer se mi zdi, da je naloga Evrope, da se okrepljeno prouči, kako se je razvijal turizem, kaj se je zgodilo s trendi tam, kjer so se okrepili ali pa obratno, da to na to pokažemo, zato da se bomo iz tega lahko učili in v končni fazi je turizem oziroma je ta odbor zelo primeren, ker ima turizem veliko praviti tudi z prometnimi sistemi. Brez mobilnosti, brez transportnih sredstev ni mogoče potovati. In zato mora biti oboje zelo tesno povezano. Klasična interdisciplinarna tema, ki jo moramo obravnavati v parlamentu več odborih. Možnost namreč eh, ljudi, da se odločajo, da potujejo, da prehajajo meje, potem gospodarski dejavnik in ne nazadnje v povezavi z različnimi oblikami prometa, kar lahko prispeva tudi k trajnostnemu razvoju v prihodnje. To se mi zdi, da je zelo kompleksna tema in to je lahko velik izziv za Evropo. Euh, Hvala. Mulțumesc, domnule președinte. Spaticau. Ministru pentru prezența. Hvala. Gospa ministrica, da ste danes z nami. Nakratko, ali bo belgijsko predsedstvo nadaljevalo pobudo španskega predsedstva glede socialnega turizma? Kalipso program se je zaključil, Evropska komisija je nameravala predstaviti določene smernice glede socialnega turizma v državah članicah. In zanima me, če belgijsko predsedstvo namerava nadaljevati s to pobudo. In v tem kontekstu bi tudi rada povdarila dejstvo, da trenutno le malo ljudi, uh, ki so hendikepirani, potujejo. Ne grejo na nobeno pot, nobeno potovanje. In mislim, da bi morali misliti on, onkraj prevoza, morali bi razmišljati eh, nasplošno o pravicah ljudi z manjšanjo mobilnostjo povsod, ne zgolj v prometu. Potem še nekaj v zvezi z eh, turističnimi potovanji. Eh, package tours. Komisija je predlagala spremembo direktive o paketnem turizmu. In o tem smo že imeli razpravo, to je obravnava tudi odbor IMKO. In zanima me, ali boste vi obravnavali to v, svojem, v času svojega predsedovanja, ali bo to del vašega programa. Hvala. Merci, Hvala, gospa Tikao. Preden vam dam besedo, gospa ministrica, bi rad dodal še sam dve vprašanji, ki me zanimata. Zelo zanimivo je bilo to, kar je gospod Zeller. Turizem je nekaj popolnoma horizontalnega, to je nekaj, kar je popolnoma interdisciplinarnega. Zato je težko vključiti v politiko. To gotovo veste kot ministrica za turizem. Moje prvo vprašanje je povezano s tem, kar je omenila gospa Jala Sender. In sicer nimamo političnega instrumenta v Evropskem parlamentu, niti v okviru drugih institucij EU. Uh, eh, nimamo torej finančnega instrumenta za turizem. No, najdemo financiranje v različnih drugih mestih, vendar ne prav konkretno za turizem. Ko se gledamo sredstva, ki bi jih lahko predlagali za podporo aktivnosti, ki smo jih omenjali, potem bi morali denar iskati v strukturnih skladih, v skladu za razvoj podeželja in tako naprej. Vendar zdi se mi, da nekako vse skupaj spade tako, kot če bi zbirali nekakšne odpadke za to, da jih damo v sirotišnico. Ne moramo pa dejansko iti v trgovine in kupiti nove stvari. In mislim, da bi morali premisliti skupaj s komisijo, da bi našli neko orodje, politično orodje, s katerim bi lahko torej, našli finančni instrument, za izvajanje turistične politike. Še nekaj komentarjev. Ali se vam zdi, da imamo nek notrani trg in nek zunani trg v Evropi in da tu ne gre za isti trg? Mislim, da je največji trg za evropski turizem Evropa in mislim, da moramo nekaj storiti v zvezi s tem. Vendar moramo tudi upoštevati, da ne bomo komunicirali enako z evropejci, kot recimo z kitajskimi turisti, ameriškimi turisti in tako naprej. In zanima me, ali bomo imeli drugačen pristop glede na to, um, na koga se naslavljamo ali ne. In mislim, da je tudi gospod Grandes Paschal dobro omenil težavo s konkurenco, kot jo doživljajo države članice med sabo. In še nekaj. Izobraževanje, mislim, da je to zelo pomembno potrebujemo program usposabljanja za turistične poklice. Pogostokrat se tega zelo amatersko lotevamo in to gotovo škodi turistični dejavnosti. Govorili smo tudi o okolju ali bo glede tega, kaj bolj, bolj ljudje, kakšen konkreten predlog. Saj turizem lahko vpliva na okolje, vendar tudi okolje lahko vpliva na turizem. Recimo, če imamo klimatske spremembe, potem to seveda lahko tudi vpliva na, na turistično ponudbo. To recimo lahko vpliva na turistično eh, ponudbo Britanije, če recimo se eh, podnebje uh, bistveno segreva. Zdaj pa, gospa ministrica, beseda je vaša. Hvala. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, morda če začnem pri koncu. Morda bo to enostavneje. Morda lahko menim še nekatere stvari, o katerih sem govorila že v vodoma. Seveda je tako, da je turizem politika ki je za mnoge v tej hiši, kot tudi drugod, zelo pomembna. To je strukturna politika, to je razvojna politika, ki mora biti pomembna tudi za Evropsko unijo, to je jasno. To mora biti jasno, zato je bila tudi integrirana v Lizbonsko pogodbo. Jasno pa je tudi, da se to mora dogajati pod okriljem subsidiarnosti. To je jasno. Večkrat je že bilo rečeno, da smo tukaj na področju prostovoljnosti, torej je treba ravnati prostovoljno in seveda je belgijsko predsedstvo ambiciozno v svojih predlogih. Želimo doseči čim več. Kaj bomo dosegli, je drugo vprašanje, ampak razprava je povsem jasna. Pripričani smo, da če želimo uspešno industrijo turizma mm, navznoter na notranjem evropskem trgu, pa tudi navzven, potem moramo dati določene podarke, ki sem jih omenila. To so podarki, ki upamo, da bodo vključeni tudi v sklepe oktobra. Seveda je razlika, ali govorimo o notranjem ali zonanjem trgu. In To razlikuje že tudi komisija v svojem sporočilu. Če govorim o tem, da želim, da je Evropa bolj prepoznavna, potem seveda imamo v mislih prepoznavnost na zunanjih trgih. Kako to lahko naredim? Tega ne morem narediti s cenovnim dumpingom, morda je to neumen primer, ampak tega ne želimo. To lahko naredim samo tako, da imam kakovostno, trajnostno turistično ponudbo, ki bo privlačna in ki bo boljša od tistega, kar ponujajo drugi. In to je točno to, kar najdete v sporočilu komisije in o čemer so se dogovorili tudi ministri EU v Madridu. In to je cilj, ki ga tudi zasledujemo. Tukaj je veliko vidikov vseh nisem omenila, ker bi zelo presegli čas. To so vidiki, ki jih je omenila gospa Ajala Sender ali pa gospod predsedujoči. Zelo pomembno je tudi izobraževanje, usposabljanje. Zlasti, če želimo ponujati kakovost v turizmu, potem potrebujemo dobre kadre. Poleg tega imamo tukaj tudi socialno plat turizma, zato je treba ulagati v izobraževanje in usposabljanje. Imamo dobre instrumente, ki jih Evropska unija že ima in tudi tu si lahko predstavljate, da je zelo pomembno, če želimo turizem integrirati. Naj omenim program Leonardo ali še kak drugi program. Potem je tukaj vprašanje, ki ga je postavil gospod predsedujoči. Ko govorimo o strukturi, govorimo seveda o predpisih. Že sedaj moramo jasno povedati, kakšna je vloga turizma, kako pomemben je turizem, tako da bo na vseh področjih turizma veljalo, da je tudi pri drugih politikah turizem vidik, ki ga je treba upoštevati. Najmerim področja, kot so recimo varstvo potrošnikov, ki je bilo omenjeno in dejansko smo videli, da imamo mm, tudi v direktivi o teh paketnih potovanjih omenjeno to, kar zadeva časovnico, da konkretno odgovorim na vaše vprašanje komisijo podpira belgijsko predsedstvo, ne moremo pa povedati še nobenega konkretnega datuma. Kolega Manjec, pristojen je za to, sodeluje z gosporedingovo in skrbi za to, da bo dosežen ustrezen napredek. To so torej pomembne teme, to je bil en primer, veliko je še drugih tukaj lahko zadeve strukturno peljemo naprej. Tukaj gre za nalogo, ki se mora ustrezno uresničiti. Vendar pa, če rečemo, da želimo kakovosten in trajnostni turizem, če želimo industrijo, ki bo to upoštevala, potem sodijo te stvari zraven nikakor pa ne gre za poenotenje. Nikakor ne moremo poenotiti turistične industrije v Evropi, to bi šlo popolnoma v nasprotno smer, kot je naša želja. Nekateri so to počeli, pa so s tem veliko izgubili. Vi ste omenili regije, ki so šle po tej poti, žal neuspešno, kot se je skazalo danes in to ni tisto, za kar si mora Evropa prizadevati. Nikakor ne poenotenje, ne raznolikost, ki jo imamo, to je naša dodana vrednost. To je tisto, zaradi česar smo mi posebni, to je tisto, kar lahko tržimo. In to je turistična industrija že zdavnaj dojela. Ni treba, da mi razlagamo turistični industriji, kaj mora početi. Oni dobro vedo, kaj lahko prodajo in česa ne. Tukaj gre za komercialno vprašanje. Vprašanje je, katera so merila kakovosti, ki jih bomo morda morali dogovoriti ali izvajati za to, da bomo čim bolj učinkoviti. Zakaj bo potekal Evropski turistični forum na Malti, to je omenila Moja sonarodnakinja, morda sveni čudno, ampak ni prvič, da Evropski turistični forum ne poteka v državi trenutnega predsedovanja. Že lani je forum potekal v Bruslju, lani je predsedovala Češka in je pač omogočila, da je ta forum poteka v Bruselju. Evropska komisija takrat to organizirala tu. Mi smo se odločili, da bomo tudi na podlagi dobrega sodelovanja z Malto in komisijo, da bomo organizirali ta forum na Malti. To se nam ne zdi slabo, to tudi ni zamujena priložnost, ravno obratno. To kaže na to, da Belgija, tako kot um, vedno vodi, kar zadeva sodelovanje in da to velja tudi za Evropski turistični forum. Zdi se mi, da je to dodana vrednost. Če se to zgodi tudi v času belgijskega predsedovanja EU, trženje je bilo omenjeno. Tukaj se postavlja samo še vprašanje prepoznavnosti Evrope na zunanjem trgu. To je bilo že večkrat omenjeno, tu se lahko predstavimo skupaj, imamo že nekatere pobude, ki jih lahko še nadgradimo, predvsem pa jih lahko obogatimo s tem, da se izboljšamo v načinu predstavitve in tega, kar ponujamo. In tu smo spet na začetku turistične politike in tukaj moramo pogledati, kako bomo vse skupaj uspeli. Združiti, to je najpomembnejša naloga. Zdaj moramo ustvariti jasno podlago. Na začetku svoje predstavitve sem rekla, kaj je prioriteta belskega predsedovanja. To je, da imamo neko jasno podlago. Verjetno si države članice različno predstavljajo, kakšna ne bi bila turistična industrija prihodnosti. To je dejstvo, zato moramo poskrbeti za konsens. Mi smo se zelo optimistično lotili zadeve, to je naš cilj. Če še enkrat odgovorim na vprašanje, zakaj še ni v dokumentov uradnih ali neuradnih, zakaj ni še nič na spletni strani 30. junija, je šele bilo objavljeno sporočilo komisije in mi se vsakodnevno ukvarjamo s tem, da ustvarjamo novo podlago, ki jo oktobra želimo predložiti ministrom. Na tem trenutno delamo in kot rečeno, sem vam tudi že nekako nakazala, kaj naj bi bilo vključeno v sklepe sveta. Socialni turizem je bil omenjen, sama sem zelo zadovoljna, da imamo podporo komisije in Evropskega parlamenta, da vsi vidimo smisel v tem, da nadaljujemo po tej poti. S tem povezano je tudi vprašanje programa Kalipso. Belgijsko predsedstvo želi biti še naprej dejavno na področju socialnega turizma in Zato tudi podpiramo pobudo, ki jo najdemo tudi v sporočilu Evropske komisije in sicer po programu Kalipso naj bi imeli programe za štiri ciljne skupine. To so starejši, recimo, ljudje z nizkim dohodkom, ljudje s posebnimi potrebami in tako dalje. To so skupine, ki jih želimo spremljati in na katere želimo naravnati naš socialni turizem. Tudi Evropska unija mora biti na tem področju dejavna. Sedaj pa še najpomembnejše vprašanje, s katerim se naraj okvarja parlament, pa tudi ministri, to so finance, kako se skupaj omogočiti, da bomo lepe ideje, ki smo jih izmenjali, ki sem vam jih predstavila, tudi uresničili. Katere možnosti imamo na voljo? Ta razprava bo bolj konkretno potekala, ko bo tekla razprava o finančnih perspektivah po letu 2013. Takrat bomo imeli tudi bolj konkretno razpravo. Komisija je bila zelo previdna, ne vemo, ali bo obstajalo posebno poglavje v prihodnih finančnih perspektivah. Dejstvo je, da imamo turizem sedaj v različnih obstoječih instrumentih. morda bomo tudi na ta način lahko kaj dosegli, ampak želimo samo nakazati, kakšna je realna sedanja politična situacija. Belgijsko predsedstvo se želi ukvarjati tudi s tem. V vsakem primeru naj bi turizem, če so se države članice dogovorili Lizbonski pogodbi in rekle turizem, bomo integrirali kot tematiko EU, seveda komplementarno temu, kar počnejo države članice. In če je to tako, potem bomo potrebovali tudi finančne instrumente za turizem. V kakšni obliki, to je sedaj stvar razprave. Ampak vse ostalo bi bilo povsem kontraproduktivno in v nasprotju s tem, o čemer je bil dosežen dogovor. In Lizbonska pogodba je začela veljati, torej je treba iti v to smer. In zato si moramo prizadevati za konsens med 27 državami članicami, za to, da bo turizem dobil ustrezno mesto tudi na finančni ravni. Upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala lepa. Hvala, gospa ministrica za to predstavitev in za ta prvi stik, ki smo ga imeli. To je gotovo tema, ki potrebuje zagon, to je nova tema in eh, gotovo ne bo enostavno. Smo pa seveda pripričani. Uh, eh, pripričali ste nam ste nas, z svojim nastopom, vidimo, kje so ovire, torej finančne ovire, vendar vseeno imamo široko perspektivo pred sabo in mislim, da vsi kolegi, ki so danes tu, bodo v prihodnih mesecih veliko razmišljali o turizmu in morda tudi kaj naredili na praktični ravni tekom svojih počitnic. Saj bodo tako imeli študijski dopust in bodo na terenu ugotovili, kakšne težave obstajajo na področju prometa, podnebja, dostopnosti do koles in tako naprej. Hvala, gospa ministrica. Hvala. Ja,